Dobro jutro, spoštovani gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste na vse zgodaj prišli v parlament, kljub eh, živemu nočnemu življenju v Bruslju. Vesel sem, da lahko tudi začnemo s to točko na dnevnem redu, ki je na vrsti. Vsako leto obravnavamo letno poročilo o skupni zunanji varnostni politiki. Predsedujoči odbora AFET je vedno poročevalec za to temo. Zdaj smo tudi pripravili prvi neuradni dokument, ki je danes predmet obravnave ta dokument še ni nek eh, popoln izdelek, obravnava nekaj eh, vprašanj, obravnava nekaj držav in veselilo bi me, če bi še posebej predstavniki nacionalnih parlamentov danes eh, v razpravi in pa v prihodnih dneh in tednih komentirali to besedilo. Tako bi ga lahko še izboljšali. Vodoma tako že lahko povabim vse naj svoje komentarje in pripombe posredujejo, zato da jih bom lahko upošteval pri pripravi besedila, končne različice besedila. zdaj se stvari nekoliko spremenjajo, tako v interni strukturi, kot pri izzivih, ki prihajajo od zunaj. Prav je zato, da se pogovorimo o najpomembnejših elementih te evropske politike. Evropska unija mora najprej zagotoviti določeno optimizacijo in racionalizacijo svoje strukture. Zdaj Evropska služba za zunanje delovanje, ki je bila nedavno vzpostavljena, kar dobro deluje, čeprav bi bilo verjetno nekatere pomakljivosti še vedno moč odpraviti, tako pri strukturi sami, kot tudi pri politični eh, sposobnosti ali zmogljivosti eh, naših predstavništev po svetu. Hkrati pa je eh, treba priznati, da je bila ustvarjena sinergija. Včeraj smo se o tem pogovarjali z visoko predstavnico in to je treba še okrepiti. Lahko prosim svoje klepete zaključite. Gospod, služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena prav zato, da bi zagotovili to sinergijo med komisijo in svetom v osebi, ki je visoka predstavnica. Ta sinergija še ni bila eh, zagotovljena, ne v zadostni meri. Eh, prejšnja visoka predstavnica se je eh, vedla izključno kot visoka predstavnica in ni povezovala sveta s komisijo. Kar je bilo slabo tudi za eh, Združeno kraljestvo, saj ni imela drugega komisarja. Tako da eh, je bila Združeno kraljestvo pravzaprav de facto brez komisarja pet let, saj visoka predstavnica nikoli ni sedela v kolegiju. Se morda je bilo <laughs> politično to eh, tudi tako hoteno. Joffrey se veseli, očitno se ne, se ne razburja. Ampak, če že imamo to hibridno funkcijo, če vse glavne elemente o zunanji politiki odloča v, v komisiji, širitvena politika, razvojna politika, Eh, širitvena politika in tako naprej. Če se odločitve sprejema v komisiji, potem je treba to povezati z varnostno in zunanjo politiko pri svetu in če želimo izvesti vse skupaj uporabi tega celovitega pristopa, potem moramo povezati ti dve funkcije. In mi smo to našli v visokem predstavniku in podpredsedniku komisije, ki vodi zunanjo službo. Če, če to ustrezno izvedemo, potem se lahko zagotovi sinergijo med svetom, med komisijo, med, eh, med vladnim pristopom in eh, metodo skupnostjo. To je zdaj treba zagotoviti tako, kot je bilo zastavljeno, če naj bo naša zunanja in varnostna politika tudi učinkovita. Zakaj to pravim? Po svetu obstajajo avtoritarni režimi, v Rusiji, na Kitajskem. Tam imajo res vse centralizirano takšno zunanjo politiko, imajo zelo celovito strategijo. In v bistvu je za demokracijo, za demokratični sistem to pravzaprav neka omejitev, zaradi tega, ker pri nas je uh, veliko bolj svobodno se, vsako podjetje lahko avtonomno odloča in deluje. In seveda pri energetiki je to nekoliko bolj problematično. Mi moramo zdaj videti, kako to uokviriti do te mere, do katere je v demokratični družbi to mogoče, zato da bo to učinkovito. In ravno zato, da bo zdaj mogoče najti neko povezovalno točko med različnimi politikami, potrebujemo močno stično točko prav v zunanji službi. Visoke predstavnici moramo zdaj pomagati zato, da bo imela na voljo instrumentari, ki ga potrebuje zato, da bo dosegla to sinergijo. To je povezano seveda tudi eh, s uh, sredstvi Evropske unije. Po Santerjevi komisiji sta se svet in komisija dogovorila o finančni strukturi, ki je tako zelo kompleksna, da je spremljanje odločitev uh, praktično nemogoče. Pri regionalni politiki, ki je eh, interna politika, še gre, ampak če pa sredstvo, ki so namenjeno za zonalno politiko, ne uporabimo v pravem trenutku, je to zapravljen denar. Pri zonalni politiki ne moreš čakati na sredstva pol leta, leto, leto in pol. Mi moramo imeti možnost eh, sredstvi tudi v varnostni zunanji politiki sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo dosegli nek učinek. In zato mora ta parlament in svet najti način, kako to izboljšati. Zato, da bo tudi visoka predstavnica imela malo več manevrskega prostora, da bo zagotovila lahko učinkovito skupne varnostne zunanje politike, tudi eh, sosedske politike, širitene politike. In zato je treba zagotoviti tudi ustrezen finančen konstrukt. Države, članice pa je treba spomniti na to, da so zavezane podpori skupne varnostne zranje politike. Jaz nisem vedno prepričan, da vse države članice podpirajo izvajanje. Eh, te politike, včasih eh, pogosto pravzaprav zunani ministri sem in tja potujejo, ne da bi spoštovali neko uh, skupno vizijo. Nedavni dogodki zdaj od nas zahtevajo, da se lotimo nekaterih izmed teh vprašanj. treba je zagotoviti uh, red v Evropi, ki bo temeljil na načeljih mednarodnega prava in to razširiti po svetu. Situacija v Ukrajini kaže na to, da smo s dogovorom iz Helsinkov, ki smo se ga držali ni več spremljiv glede eh, Ukrajine. In tu nas pravzaprav vrača v čas eh, politike velikih sil iz eh, druge polovice 20. stoletja. To je tektonski premik, ki se nam morda približuje v Evropski uniji, v OVSE, v svetu Evrope. Smo v preteklih 25 letih eh, skušali zagotoviti, da bi se stvari izboljšale v svetu Evrope zaščito manjšin. Eh, Eh, vsi ti pristopi zdaj postajajo vprašljivi. Vsi mehanizmi, ki smo jih zgradili v preteklosti za uh, zagotavljanje miru, se ne izkažejo več v praksi. Treba je najti pristop za primere, kadar varnostna situacija poslabšena, kadar prihaja do zgodovinskih uh, zahtev. Uh, in kadar po različnih načeljih, eh, iz različnih eh, razlogov in izgovorov nekdo več ne izpolnjuje mednarodnih dogovorov. Ampak to je zelo zaskrbljujoče. In če bomo to dovolili, bo v Evropi spet prišlo do vojne, kajti nekdo bo spet rekel, da iz zgodovinskih razlogov ima neke zahteve. Tudi to je treba rešiti. In ravno zaradi tega je eh, mednarodno pravo v, temeljeno na nekih osnovnih načeljih, ki jih je treba ukrepiti. In jaz ne verjamem, da ima kdorkoli kakršen koli razlog za to, da bi lahko vojaško posredoval v tem konfliktu med Rusijo in Ukrajino. Kdorkoli, nihče. In zato je treba zagotoviti, da se bo mednarodno pravo uporabljalo in to konsekventno. In to je treba jasno povedati po tem, kar smo vse doživeli eh, v nedavni preteklosti očitno je vojna v Evropi spet mogoča. Ena evropska država je napadla drugo evropsko državo z vojaškimi sredstvi. To je vojna. Karl von Schwarzenberg je včeraj na to uh, nakazal v svojem prispevku. Kar pomeni, da je zdaj treba voditi drugačno politiko. uh, videti je treba najprej, kako se bodo članice med seboj podpirale. Najprej ugotavljamo, da je NATO uh, zagotovo, um, NATO zagotovo m, mm, organizacija, ki je očitno nujno potrebna. Ne, ne pozabimo na to. In ZDA so pravzaprav, kljub vsem pomislekom, ki jih imamo glede varstva podatkov in tako naprej, zelo pomemben člen v naši uh, eh, zunani politiki. In potem tu hitro naletimo na vprašanje kohezije Evropske unije. Pa ne samo Evropske unije, tudi v NATO. Vsi člani Evropske unije morajo na dolgi rok imeti enak občutek varnosti. Nihče, nobena država članica v Evropski uniji ne mora živeti v občutku varnosti, ki bo manjši kot v drugih državah članicah. To je naš cilj. In če se bo stvari razvijale naprej tako kot se, če bo Rusija še naprej počela, kar počne, eh, udirala v zračni prostor in ne vem kaj še, potem bomo morali ugotoviti, da se eh, sporazuma med NATO in Rusijo iz leta 1997 ne bo več moglo eh, izvajati. Tam je zapisano, da NATO eh, ne bo nikoli namestil nobenih svojih čet, nikogar vzhodno od Elbe oziroma od Labe. In Zdaj uh, eh, se na podlagi načela rotacije zagotavlja, da se držimo tega uh, eh, sporozuma, ampak bomo zdaj videli tudi od tega, kakšne poteze bo potegnila Moskva. Poljaki, Litovci, Litvanci, Estonci mi v vse čas govorijo, ti kot Nemec nas moraš razumeti. američani, britanci in francozi, nizozemci, kanačani, belgici. To so bili vsi vojaki, ki so bili uh, prisotni v Zahodno Berlinu in v Zahodni Nemčiji in takrat so se je razumelo, da če bo kdorkoli napadel katerega izmed teh vojakov, bo to pomenilo napad na Veliko Britanijo na ZDA. In zdaj nam pravijo Poljaki, da želijo isto zagotovilo, isto zagotovilo in da uh, se bomo v vsakem primeru držali člena 5.1. In eh, priznati moram, da razumem njihovo argumentacijo in prav, pravzaprav težko najti protiargument. Pravzaprav imamo zelo podobno klauzulo tudi v Lizbonski pogodbi. Tam je govora o evropski solidarnosti. In jaz mislim, da je treba zdaj izvesti strateško razpravo o teh zadevah. Druga stvar pa je, da se bomo na prihodnem semestru zelo intenzivno pripravili, tako kot tudi v nacionalnih parlamentih, ker je konec koncev tu za vprašanje, ki ga mora obravnavati nacionalne vlade, o tem, Eh, se bo, pripravljeni se bomo na razpravo na junijskem Evropskem svetu o varnostni zunanji politiki oziroma obramni politiki. Kaj se bo zdaj storilo? V času hladne vojne je imela Zahodna Nemčija 3500 tankov, ki so bili pripravljeni. Zdaj jih imamo 250, ki niso operativni. In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 da je večina stroškov fiksnih uh, in da so tako visoki, da bi pravzaprav v realnem gospodarstvu podjetja s takšnimi fiksnimi stroški že zdavno prepadla. Imamo Evropsko obramno uh, eh, agencijo, kjer je zaposlenih 150 ljudi in zdaj se pripravlja um, ehm, sporozumo o tem, da bi. Um, zagotovili skupna javna naročila na področju obrambe. Zdaj je nastala situacija, da v državah članicah približno 15 odstotkov uh, vsega denarja, ki je namenjen obramni politiki, od teh 15 jih je 10 odstotkov namenjenih za operabilnost. um, v vsakem odboru, obramnem odboru, uh, kadarkoli se pogovarja o naročanju eh, za obramne namene. Prihaja pogosto do situacije, ko se stvari nabavlja, potem pa letala ne morejo leteti in tanki niso operativni. To se posod dogaja in verjetno bolje veste kot jaz. Eh, zmogljivosti teritorijalne obrambe, ki jih, ki, zdaj, ki jih zdaj ne potrebujemo več, so popolnoma mm, nezagotovljene zaradi tega, ker na nacionalni ravni ni več prostora za eh, te zmogljivosti. Nacionalni proračuni za obravno politiko niso več zadostni. In če pogledamo naslednjo stvar, kibernetska varnost. V vsaki državi so zdaj eh, ljudje, ki raziskujejo to področje, tudi Evropski uniji, pravzaprav nima več pregleda, kdo kaj počne še na tem področju, niti v NATO ne. Nedavno sem uh, imel eno predavanje in ugotovil v bistvu, da vsi nekaj raziskujejo, ampak nihče ni nek, nekako učinkovit. In kaj se na koncu zgodi? da drugi napredujejo, mi pa uh, zamujamo. Pa to ni povezano samo z industrijsko politiko, ko govorimo o tem, da zamujamo razvoj uh, v razvoju uh, tehnologije. Ne gre za to, da se ne znamo več braniti pred uh, kibernetskimi napadi. To lahko pomeni kibernetsko vojno. Interneta ne morete več uh, re, regulirati na nacionalni ravni. Tudi obraniti pred kibernetsko vojno se ne boste mogli na nacionalni ravni. Zato se je treba vprašati, ali ne bi morali z, raz, z skupnimi raziskavami, s koordinacijo, s skupnimi naročili nekaj storiti. Ali ne bi morda lahko dosegli ne samo 10-odstotno uporabilnost, ampak 50-odstotno uporabilnost, če bi se skupaj spravili. To je zadeva, o kateri se bomo morali pogovarjati v prihodnjih mesecih, saj je tu situacija že skoraj da dramatična. Predvsem se moramo soočiti z resnico in ta je boleča. Zdaj se je treba s tem spopasti. Nisem uh, omenja vseh področji, ampak te stvari, ki sem jih zdaj omenil, so, so nekateri izmed um, mm, uh, eh, prejčih področji. 11 uh, eh, govornikov se je javilo k besedi, glede na, šte, na, glede na čas, ki ga imamo na voljo, vam dodelim po dve minuti ali pa recimo minuto in pol. Minuto in pol zaenkrat, najprej pa bomo videli, kako bo šlo, ker se javljajo še drugi. Najprej gospod Plih. Plih. Thank you very much, uh, Elmar. Najlepša hvala, Elmar, za to priložnost. Hvala za to, da lahko začnem s to razpravo. Prav, imaš pomen institucionalnega okvira za zunanjo in varnostno politiko je velik. Upamo, da bomo imeli novo obliko vodstvene strukture in da bomo pametneje dodeljevali sredstva glede na izkušnje iz preteklosti in glede na kohezijo te politike, ki je bistvena za njeno učinkovitost. Dovolite mi, da se osredotočim na tisti del osnutka poročila, ki govori o varnosti Evropske skupnosti. kriza na vzhodu Evrope in na bližnjem vzhodu, Ukrajina, Rusija in islamska država, vse to je ustvarilo in zanetilo nekakšen ogen v naših soseskih, kar pomeni, da je nastalo popolnoma novo varnostno okolje, ki je velik izziv za na eni strani Evropo in na drugi strani NATO treba je opredeliti naravo teh izzivov. Kar se tiče vzhodnega dela Evrope, ne dvomim, da je predsednik Putin začel Rusijo graditi kot globalno državo, ne zgolj neko regionalno eh, moč regionalnega akterja. Kako ta vprašanje rešiti? Prvič po drugi svetovni vojni, po koncu hladne vojne, je prišlo do spremembe meja v vzhodnji Evropi. Gre za učinkovit poskus spremembe modela mednarodne varnosti. Prej smo te teme obravnavali na temelju sodelovanja, dialoga, sedaj pa je ta model, ki je bil v praksi uporabljen vsaj 20 let v nevarnosti. Rusija ni napadla domene članice Evropske unije ali pa NATO, vseeno pa se je pojavil strah zaradi dogodkov v naši sosedki, tako med nami, kot tudi med našimi partnericami kratkoročno gledano se moramo osredotočiti na izvajanje določb, ki smo jih dorekli v Minsku. Trenutne razmere so še vedno zelo negotove in mislim, da bi morali še naprej pritiskati na Rusijo, da začne spoštovati dogovor iz Minska. Dolgoročno gledano pa se moramo vrniti k tistemu prvotnemu modelu sodelovanja, ki smo mu sledili. Pritiskati moramo na Rusijo tako, da se vsi vrnemo za isto mizo dialoga. Gospod Preda. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za delovni dokument, ki izpostavlja glavne izzive koherentne zunanje in varnostne politike. Govore je o strateškem pristopu. Včeraj smo nekaj slišali v zvezi s časovnico. O tem je govorila visoka predstavnica. Upam, da se bomo lahko o teh pomembnih vprašanjih ponovno pogovarjali in to k malu. Po mojem mnenju je treba ponovno definirati strateške partnerje v tem okviru. In mislim, da je to nujno. Še posebej glede na to, da poteka tudi razprava o Rusiji v 20. odstavku piše, da je treba zagotoviti kredibilen dialog, zato da bomo obranili vrednote, v katerim smo zavezani, v katerim je zavezan dokument iz Helsinko. Dejstvo je, da te vrednote niso več skupne vsem akterjem. Revidirati je treba tudi proračunsko vprašanje, prav imate, Če želimo biti resni, potrebujemo sredstva, finančna sredstva. Strinjam se, da obstaja težava zaradi neprožnosti. Mislim, da moramo imeti možnost, da se hitreje odzivamo na krize, ki se pojavljajo. Toliko. Mikrofon, prosim. Thank you very much. Good morning. Najlepša hvala. Dobro jutro vsem. Pozdravlja možnost za ta sestanek. Čestitke gospodu Broku. Hvala, da ste povabili predsednike odborov za zunanje zadeve v vašo sredo. Strinjam se, da imamo s 1. decembrom popolnoma novo Evropsko unijo. To ustvarja določene nove pogoje. Vzpostaviti moramo novo skupno varnostno in obramno politiko in zunanjo in varnostno politiko. Čas je, da razmislimo o novi evropski varnostni politiki politike. Leta 2003 smo sprejeli zadnjo, potrebujemo pa novo. Imamo staro strategijo, obenem pa eh, novo varnostno okolje. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede slednjega, ker je o tem govoril že Elmar Brok. Želim izpostaviti zgolj enega od elementov. Res je, Rusija se očitno vrača v imperialne čase in zaradi tega jim moramo reči ne. Nočemo se vrniti v čase hladne vojne, ko je bila Evropa razdeljena zaradi eh, različnih men in zaradi zidov, ki so bili zgrajeni. Ko bomo oblikovali novo evropsko varnostno strategijo, moramo zagotoviti dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Nimamo zgolj nove institucije, osredotočiti se moramo eh, na naše sodelovanje v prihodnosti. To je pomembno. V nacionalnih parlamentih pa želimo vedno znova eh, definirati parlamentarno ulogo pri oblikovanju te politike. Ko bomo oblikovali takšno strategijo, potrebujemo politični konsens. In nacionalni parlamenti imajo pomembno vlogo pri oblikovanju tovrstnih strategij. To velja tudi za Evropsko varnostno strategijo. Hvala. Gospa Gonc. Hvala. pozdravljam to razpravo, revidirati moramo evropsko varnostno strategijo zaradi novega odnosa Rusije do teh vprašanj. Če se želimo politično boriti proti ruskim dejanjem, potrebujemo eh, vojaške sile, ki so potrebne za kredibilne ukrepe. Podpiram spremembo evropske varnostne strategije, ampak mislim, da moramo obenem ustrezno izvajati obstoječo strategijo. Naša nepripravljenost eh, na reševanje ruskega vprašanja izvira iz tega, da eh, nismo dovolj hitro naredili tega, kar bi morali. Rešiti moramo proračunska vprašanja, naprimer potrebujemo skupno financiranje eh, za misije. In tukaj v parlamentu smo večkrat pozvali k temu. paziti moramo tudi na delo Evropske agencije za obrambo. Potrebna je politična volja in te zaenkrat nismo imeli. Lady Ashton ni ponudila ustrežne, ustrezne vodilne eh, vloge, ni razumela pomena varnostne in obramne politike in zato ni mogla ustrezno pomagati državam članicam, ki so v krizi zmanjševale proračune in eh, se slabo odzivale. Ta kriza, ki je bila tudi politična kriza, je prizadela naše ukrepe in naredili smo ravno nasprotno od tega, kar bi morali. Uničili smo zmožnosti v nekaterih državah članicah, naprimer v moji državi članici. nekatera kritična področja, te politike smo predali eh, Rusom in Kitajcem in tako dalje. Plačali bomo za to, upam, da se bomo odzvali čim prej, drugače bo kriza še slabša. Minuto in pol imate, tako da prosim, da se držite te omejitve, drugače nam ne bo uspelo. Gospod Kasini. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tri točke bi želel izpostaviti. Spodbujam in pozivam, da odbor, ki mu predsedujete, odigra še močnejšo vlogo pri koordinaciji me, e, nacionalnih parlamentov. Ne bo zunanje, skupne zunanje varnostne politike, če ne bo boljše koordinacije med nacionalnimi parlamenti. Zato, ko sem danes zjutraj na glavnih mednarodnih televizijskih postajah videl Um, razpravo v francoskem parlamentu o priznanju Palestine in mi to ni všeč kajti ne moremo biti verodostojni in zahtevati skupno zunanjo politiko in ne moremo zahtevati, da Mogherinjeva in komisija izvata zunanjo politiko in mi par, kot parlament ločeno sprejemamo tako pomembne odločitve, kot je to priznanje palestinske države. Jasno je, da gre za simbolično dejanje, da gre za um, napotke parlamentov vladi, ampak katera je, ka, nimamo boljše priložnosti za določiti uh, vlogo parlamenta ima, torej, in za vzpostavitev neke skupne zunanje politike. Uh, parlament lahko izvaja koordinacijo takih, pri takih primerjih, kot je eh, recimo priznanje Palestine. In zato vas prosimo, da to počnete, torej da koordinirate eh, nacionalne parlamente. Potem pa še Rusija. V Italiji imamo, eh, v Italiji imamo pregovor, ki pravi, da so da je pot v pekel tlakovana za najboljšimi nameni. Uh, In pozorni moramo biti, kaj ti, eh, če bomo tako kot v preteklih mesecih govorili, recimo, da mora Ukrajina vstopiti v NATO, to pomeni um, ustvarjati utvare, ki lahko samo škodijo Ukrajini in Evropi. Uh, vedeti moramo, da je solidarnost do Ukrajine dejstvo, s katerim se vsi strinjamo, vendar pa ta, če hočemo udejanjiti to solidarnost, bo to stalo. Če bomo šli v Ukrajino in Ukrajincem povedali, da smo eh, solidarni, to pomeni, da bomo tudi plačali stroške in to je treba upoštevati, preden začnemo na dolgo eh, govoriti o tem. Hvala. Much, well, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Težava je ta, Elmar, da si se v preteklosti s svojimi analizami motil. Tvoj odgovor na vse težave je več Evrope. Še vedno si v brk momljaš več Evrope, ampak končno si odkril NATO izkušnja in zgodovina kaže, da je potrebna enotnost demokracij, ko se bojim, borimo proti agresiji in tiraniji. Imamo takšno organizacijo, to je NATO. Tukaj pa se že leta posvečamo nekakšni pantomimi, vzpostavljamo nekakšno avtonomno alternativno strukturo, ki vsebuje iste narode. To je politično razdeljevanje, to je tudi finančno razdeljevanje. Noro je, da želite, da isti ljudje, ki so ustvarili evro, ustvarjajo obrambo. Ti isti ljudje iz istih institucij. Zakaj? Zato, ker sledite tem sanjam evropskih integracij v resnici pa bi se morali osredotočati na obrambo in varnost naših narodov. Revitalizirati moramo NATO, se osredotočiti, potrebujemo politično voljo, to je res. Dovolj je zapravljanja časa, čas je za ukrepanje. Tisti, ki prihajate iz nacionalnih parlamentov, bi morali domov odnesti to sporočilo. Niso vsi v tem parlamentu eh, posvečeni več Evropi. Geoffrey, po mojem, si me popolnoma narobe razumel. Jaz sem govoril o eh, koheziji v Evropi. Skupaj moramo razviti zmogljivosti, zato da jih bomo potem lahko operativno in dobro uporabili v NATO. Le kot Eh, enota, kot zveza, kot skupnost, bomo lahko nekaj storili. Mislim, da me še vedno nisi razumel, ampak po mojem me tudi nočeš razumeti. Poskušal sem najti najbolj pozitivne elemente tvojih prispevkov, Ilmar. Ja, ampak, Geoffrey, ti me pa vredno malo narobe razumeš. Na, vo, na vrsti je Pavlo Pisko. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Eu julgo que é da maior importância. Najlepša hvala kolegi in kolegice. Pomembno je, da najdemo odgovore na odprta vprašanje. Evropa se ni uspela hitro odzvati na razvoj dogodkov. Včasih je šlo za dramatične dogodke v Evropi in zunaj Evrope, nismo pa se dovolj hitro odzvali. Izboljšati je treba eh, kohezijo, učinkovitost naše zunanje politike. Veliko je odvisno od sveta seveda in pa od vsake posamezne države članice, od vpliva komisije in parlamenta. V Evropi je vedno več populistov in protievropejcev, ki dvomijo v evropski projekt. Ugotovili smo tudi, da Evropska unija ni uspela rešiti krize odnosov z Rusijo. Gre za strateško pomembne odnose zaradi situacije v Ukrajini in zaradi podpisov sporazumov eh, z nekaterimi drugimi državami je v nevarnosti naša soseska. Imamo tudi migracije eh, v sredozemlju. Tvegamo vzpostavitev Eh, ene same države na Bližnjem vzhodu, Izraela, eh, v nevarnosti je vzpostavitev palestinske, palestinske države in moja vprašanja so sedaj naslednja. Evropa mora imeti vodilno vlogo v zunanji politiki in zato mora spremeniti določene strukture, izboljšati učinkovitost. Biti mora učinkovita in skladna, usklajena. gospod Avštrevičius. Hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, varnostno okolje in ozračje, okolje Evropske unije se je spremenilo. Ta hibridna vojna na vzhodu potrebuje hibridne odgovore. Drugače moramo postopati, kot smo to počeli v preteklosti imamo različna tveganja in različne oblike teh tveganj. Na področju energetske varnosti in kibervarnosti moramo najti hitre odgovore s pomočjo ustrezne politike. Zaenkrat to vojno izgubljamo. Smo priča propagandi in informacijskim napadom. naše vrednote so predmet kritike. Solidarnost eh, z Ukrajino zahteva visoko ceno, ampak nesolidarnost bi zahtevala še višjo. Frau in Totero. Na vrsti je gospa in Totero. Vam mulțumesc, stimate domnule președinte, în numele Camere Deputaților. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu poslanskega zbora romunskega parlamenta. Zahvaljujem se vam za to poročilo o zunanji in varnostni politiki. Rada bi spregovorila o odstavkih, ki govorijo o vzhodnem partnerstvu, o Moldavi. Sodelovanje je nujno in države, kakršna je Moldavija, ki so napredovale na tej evropski poti, bi morali biti deležne dodatne podpore. Pozdravljamo rezultat volitev v Republiki Moldaviji. Ta rezultat je pokazal, da so ljudje naredili še en korak proti Evropski uniji. Evropska unija mora Moldavijo še naprej podpirati obenem pa jim pomagati, da naredijo še kakšen korak naprej. Hvala lepa, gospod Ljuzin, ki me bo zagotovo podprla. Um. Ja, gotovo. Jaz eh, pozdravljam današnjo razpravo. Moram pa povedati, da je minuta in pol zelo malo, še posebej, če se pogovarjamo o zelo specifičnih vidikih eh, naprimer o proračunskem nadzoru po povezovanju ukrepov. Ker nimam časa, bom telegrafsko na kratko predstavila nekaj eh, kratkih eh, komentarjev. Najprej naj pozdravim poročilo gospoda predsedujočega, ki ga podpiram in branim. Rekoč, da je poročilo zelo dobro. Zakaj? Zato, ker je poročevalec dobro predstavil smernice Evropske zonalne varnostne politike in jih uh, tudi analiziral. Kar nekaj zelo lepih uh, stavkov je, ki bi jih lahko pravili kot citate. Uh, zelo dobro ste nastavili nekaj osnovnih načel, zelo jasno ste zapisali, kakšno vlogo bi Evropska unija morala imeti kot globalni akter. Seveda je vprašanje, kaj to je globalni akter, ampak mislim, da ste jasno zapisali, da je Evropska unija sila, ki ima vpliv. Vendar, kot smo slišali, mi želimo zagotoviti svobodo podjetjem, svobodo. Eh, državljanom. To je tisto, kar mora veljati. Ne moremo vedno govoriti samo o moči in o sili, ki je Evropa, eh, ko pa je Evropska unija tudi humanitarna velesila. Eh, moč in silo in učinek se lahko doseže pogosto z vojaškim posegom, ampak vprašanje je, če ni to napačen pristop. Militarizacija Evropske unije se dogaja, to ni nič novega. E, trend se je razvil že pred Putinom, ampak e, hvala, da gledate vse čas na uro. 50 sekund je bolj. Ja, za 15 sekund ste uh, bili predolgi. Jaz sem bil pravzaprav zelo širokogruden. Ampak nisem pa govoril uh, proti svobodi podjetjem in proti svobodi državljanov. Še enkrat se boste morali prebrati uh, besedilo. Grof von Schwarzenberg. Äh, Gospod Brok je ustrezno pripomnil, da morajo vsi državljani Evropske unije se počutiti enako varne. To je popolnoma res. A v vsaki državi obstajajo regije, deli države, kjer je občutek varnosti drugačen, kjer je več kriminala, kjer so eh, hudodelske združbe in tako naprej. V Evropski uniji in v NATO zastopamo stališče, da bi moralo biti tam, kjer se ljudje ne počutijo varno, manj Eh, policije, zaradi tega, ker bi preveč policije provociralo roparje in eh, zato eh, je zelo zanimivo, da eh, ne pošiljamo več vojske tam, tja, kjer se počutijo najmanj varne. Bi pa morali še enkrat pregledati televizijske posnetke eh, udora ruske vojske v vzhodno Ukrajino in na Krim. Zelo redko smo videli tako dobro opremljeno, moderno vojsko, popolnoma disciplinirano. Ruska vojska še nikoli ni bila takšna. To ni neka eh, utrujena vojska, ki smo bili vajeni v Rusiji pred eh, kakšnimi desetimi leti. You, chair, Hvala, gospod predsednik. Verjetno ne bom potreboval 90 sekund. Pozdravljam priložnost za razpravo s predstavniki nacionalnih parlamentov. Zeleni, pozdravljamo tisti zadnji del dokumenta, ki govori o podpori sistema na osnovi pravil. V odstavku številka 21 govorimo o vzhodnem partnerstvu. Seveda želimo ostati zavezani k pridružitvenemu procesu v regiji. Mislim pa, da bi morali ponovno razmisliti o vlogi vzhodnega partnerstva v okviru splošne eh, zunanje in varnostne politike v Evropske unije. Ta postopek se še ni začel, pa bi se moral. Hvala. Thank you, Elmar. Najlepša hvala, Elmar. Včeraj je gospa Mogherini parkrat nakazala, da potrebujemo strategijo za Rusijo. Po mojem mnenju, strategijo za Rusijo imamo in ta strategija deluje. Najprej si moramo priznati, da so možnosti političnega političnega dialoga z Rusijo praktično izčrpane. Nadaljevati moramo strogo politiko in še naprej pritiskati na Rusijo ter izvajati sankcije zoper to Rusko federacijo. Če in ko bo Rusija sprejela jasne ukrepe za to, da se bo umaknila iz Ukrajine, takrat bomo lahko nadaljevali s političnim dialogom. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik želel bi si da evropska perspektiva ne bi bila za države zahodnega balkana s katerimi ministri se bomo srečali čez nekaj minut ne bi bila samo obvezni element eh, v naših resolucijah in poročilih mislim da je treba našim partnerjem v tem delu evrope pokazati da gre za bistven del varnostne strategije eh, ne glede na to da se naslednje širitve ne morejo zgoditi eh, v petih letih in ehm, mislim da ne smemo dovoliti da bi bil pristopni proces eh, dolgočasen in brez eh, močnejših ambicij. potrebna je deblokada kjer smo ugotovili da ni dodane vrednosti v zadnjih letih in tukaj mislim posebej na bosno in hercegovino in makedonijo mislim da je treba spremeniti pristop v smeri večje asimetrije in čim manj bo storila na tem področju evropska zveza tem več bodo storili drugi ne nujno v skladu z našimi interesi. kar zadeva sinergije se strinjam z vami eh, želim si sinergije med komisijo in svetom pa tudi sinergije znotraj evropske komisije. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil za to, da ste organizirali to razpravo. Sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi parlamenti je ključnega pomena. Treba je zagotoviti usklajeno delovanje. Rusko-ukrajinskega konflikta ne moramo razumeti kot regionalnega ker zato bi uh, v bistvu lahko uporabili budimpeštansko pogodbo, vendar pa je doslej nismo, pa ne vem zakaj. Zdi se, da Rusija spet zastopa Brežnevo uh, mentaliteto iz leta 1968, njegovo doktrino. Eh, meni se zdeli praktično nespremljivo, da še vedno poslušamo o teh stvareh, tudi včeraj smo. Mislim, da je predvsem pomembno, da se na to agresijo, na rusko agresijo eh, skupaj eh, močno odzovemo. Zakaj? Zato, ker tu ne gre samo za napad na Ukrajino, ampak na evropske vrednote. Gospod Kan, hvala gospod Basko, nas poročevalec v senci, je eh, govornik na neki konferenci, zato me je prosil, da predstavim to stališče. Gospod Basko podpira ta delovni dokument, ki je dobra osnova za razpravo. Osnovni dokument je precej širok in upamo, da bomo sledili isti strukturi, da se bomo osredotočali na specifična Eh, priporočila in da se bomo odmaknili stran od regionalnega pristopa. Poročilo o skupni zunanji in varnostni politiki mora biti strateške narave, ne preveč poglobljeno. Po eni strani je prišlo do sprememb v vzhodni in južni soseski, po drugi strani Eh, je bila imenovana nova visoka predstavnica in nova komisija. Zato so potrebne spremembe. Skupina socialistov in demokratov že dolgo poziva k učinkovitejši eh, skupni zunani in varnostni politiki. Pozdravljamo vse predloge, ki bodo šli v tej smeri. Potrebujemo celovito politično strategijo, s katero bomo vdahnili novo življenje eh, našemu pravnemu redu ki izhaja iz sporazuma iz Helsinkov, katerim, eh, kateri, kateremu so pridružene vse države članice Evropske unije, tudi Rusija. Evropska unija mora podpirati varnost in stabilizacijo v eh, južni soseski, obenem pa je treba vzhodno partnerstvo eh, in vzhodno sosesko omeniti kot prioriteto. Evropska politika mora temeljiti na skupnih Eh, ključnih interesih, na skupnih ciljih in na skupni obravnavi eh, izzivov pred Evropsko unijo. Gospod predsednik, poročevalcu Senci je želel podati še več komentarjev, zato bom dokument kar predal pozneje, ker časa ni veliko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za vse prispevke. Komisar Han je včeraj dejal, da moramo upoštevati tudi interese sosednjih držav. Upam, da bo to veljalo za vse sosednje države. Danes v globaliziranem svetu smo soočeni z novim globalnim redom. Mislim, da bi morali pripraviti novo evropsko varnostno strategijo tako da bomo imeli en evropski glas znotraj NATO. Če si pogledamo ZDA in Evropsko unijo, smo na isti ravni, vsaj tako pravi besedilo, ampak včasih imamo zelo različne geopolitične interese in to moramo odraziti v politiki, ki jo oblikujemo. Evropska unija mora prevzeti odgovornost za obrambo. Imamo nacionalne proračune za obramo, ampak brez sodelovanja znotraj Evropske unije je to stran vržen denar. Prizadevamo si za ukrepljeno obramno skupnost v Evropske unije. Ko so naše države razdeljene, moramo razmisliti o Evropi več hitrosti. Varnostna politika od nas zahteva, da pripravimo eh, nove ukrepe in novo strategijo za Rusijo. Takšne strategije nismo imeli in če si želimo trajnostne varnostne politike na tej celini, potem potrebujemo strategijo za Rusijo. Hvala. Hvala. Ravno to strukturno sodelovanje koalicije voljnih je treba okrepiti, tako bomo okrepili eh, svojo zmogljivost eh, delovanja in učinkovanja. Hvala, gospod predsednik. Govorila bom polsko, tako da bodo lahko polski tolmači delali. Pogoj za uspešno zunanjo in varnostno politiko, za uspešno eh, obramno politiko je skupna percepcija izzivov in grožen, s katerimi se soočamo. In tukaj smo v zadnjih letih imeli veliko težav. Takšnega skupnega zavedanja teh izzivov preprosto ni bilo. In zato je prišlo do trenutnih zaostrenih razmer, kar se tiče odnosov z Rusijo, zato je prišlo do situacije v Iraku, zato je prišlo do grožnje islamske države. Govorim o percepciji določenih odnosov kot poslovnih odnosov z naše strani. Morda je bil to naiven pristop. Morda nam ni uspelo opaziti nekaterih jasnih izzivov, ki obstajajo že več let države Srednje in Vzhodne Evrope, ki so se pridružile eh, NATO, ljudje v teh državah niso imeli na voljo vseh ustreznih informacij. V kontekstu nekega neformalnega sporazuma med Rusijo in NATO glede uh, vojaških sil v tej regiji mislim, da se moramo držati načela solidarnosti. Razumeti se moramo uh, mi med sabo, med zavezniki, vsi ostali pa so v drugem planu. Bojim se, da nimamo dovolj časa za ustrezne ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli v NATO. Žal, Moramo pa zdaj zaključiti z razpravo zaradi tega, ker zunani ministri čakajo pred dvorano že 15 minut. Vsem bi se rad prisrčno hvalil za prispevke v tej razpravi. Tako predstavnike nacionalnih kot Evropskega parlamenta bi rad povabil, da svoje prispevke pošljajo eh, še pred božičem, ker bo treba pripraviti to besedilo. Potem bomo do konca januarja namreč eh, spremljali še predloge sprememb. Jaz upam, da eh, bomo vaše pripombe lahko še analizirali in jih tako potem more biti celo vključili ali upoštevali. Hvala torej še enkrat za to razpravo. Zdaj pa bomo eh, razpravljali z zunanimi ministri, kako bo stvar potekala, po abecednem redu bodo zonani ministri spregovorili, potem bodo poročevalci za posamezne države spregovorili, potem pa bomo odprli razpravo še za druge. Tako bo zdaj to potekalo. Ladies and gentlemen, meine Kollegen, take your seat, please. Thank you very much. Najlepša hvala. I would like to welcome. Želel bi pozdraviti zunanje ministre iz držav Zahodnega Balkana in želel bi že takoj na začetku povedati, da odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta in celoten Evropski parlament se drži sporazuma iz Soluna. Države Zahodnega balkona so, uh, bodo postale članice Evropske unije, ko bodo izpolnile vse pogoje in nimamo nobenega razloga, da ne bi več sledili tej politiki. V preteklih petih letih smo razpravljali o tehničnih vprašanjih in o tem, da ne sme priti do zamud pri pogajanjih in to je jasno. Jasno je, včeraj sta gospa Mogherini in gospod Han povedali, da ni nikakršnih zamud. In zato smo mnenja, da države Zahodnega Balkana pripadajo, spadajo v Evropo in če želijo postati članice Evropske unije, bo to zelo dobro, kajti to je tako v vašem kot v našem interesu. Skušali vam bomo diplomatično, politično in diplomatsko pomagati za to, da boste pristopili k Evropski uniji. In skušali bomo najti Mm, pozitivno rešitev za vsak posamezen primer. Želel bi pozdraviti tudi gospoda Krivokapiča iz Črne gore. Zahvaljujem se mu za to, da se nam je pridružil danes. Tako bomo postopali. Zunanji ministri bodo dobili besedo po abecednem redu države, ki jo predstavljajo. Zato bi najprej besedo dobil gospod Bušati iz Albanije. Thank you. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Brok. Naj začnem z zahvalo Evropskemu parlamentu in poslancev iz parlamentov držav članic, ki so dosledno podpirale pristopni proces in reformni proces v državah Zahodnega Balkana. Želel bi nekaj povedati o albanskem pristopnem procesu. Kot veste, preteklega junija je Evropski svet se odločil, da bo podelil Albaniji status države kandidatke in poročilo o napredku Evropske komisije za to leto je povdarilo politično pripravljenost albanskih oblasti in vlade, da nadaljujejo z reformami v povezavi z pristopom k EU. Prista pripravili smo zelo realističen pristop in ta status kandidatke se nam zdi umestni korak proti uh, pogajanjem o pristopu in upamo, da bomo imeli verodostojen proces kaj ti pogajanja so po našem mnenju priložnost, da se bolje osredotočim na to, kar je treba storiti, zlasti v povezavi z uh, gospodarstvom, vladavino pravo in eh, poglavje 23 in 24. Če želimo biti uspešni, mora biti pristopni proces dinamičen in učinkovit in v tem kontekstu pozdravljamo vzpostavitev uh, gospodarske vlade kot uh, ne, pom, pomemben gradnik pristopa k EU. Ehm, ehm, poročilo je Albanija, gospodarsko poročilo je, um, je eh, Albanijo postavilo na 40. mesto na področju gospodarske vladavine prave in to je tudi v srcu našega reformnega procesa. Poleg tega smo se osredotočili tudi na uh, vzpostavitev mm, države, izvajanje eh, nekih zakonskih ukrepov, kot je recimo ukrepi za uničenje eh, kazanskega, kazanske eh, oaze in vem, tudi, torej, srečili smo se tudi na energetiko in na energetiko vpliv je bil na gospodarstvo je bil kar v višini 150 milijonov. Potem smo se osredotočili tudi na črne gradnje in vsi ti postopki um, se um, potekajo in niso povezani z levico in desnico. Naše, naše pet ključnih uh, prioritet so za nas zelo pomembne. Najpomembnejša je reforma pravosodja in um, reforme, ki vodijo vladovino pravo. To bi bila tudi instrument za regionalno integracijo, kajti uvedli bodo zdrav eh, zdravo konkurenco v tej regiji. Potem druga točka je regionalno sodelovanje. V preteklih mesecih smo intenzificirali, okrepili to sodelovanje. Eh, povezovanje je sedaj ključna beseda in eh, skušamo Ehm, torej vzpostaviti eh, dve regiji. Kriza v Ukrajini je pokazala, da um, ta, ta uh, termin dveh regij še ne obstaja, kajti uh, države so se drugače odzvale na krizo, ekonomsko še nismo regije, ne predstavljamo še regije, ker ti nismo povezani med seboj in ravno tako um, varnostno še nismo povezani. Skušali, u, skušamo uvesti tudi nove politične odnose v regiji, ne tek, pretekli. Um, obisk eh, našega, našega premijeja Rame v eh, Srbiji. V Srbiji pomeni velik korak naprej. Tukaj smo postali kraz, jasno sporočilo celotni regiji in v tem kontekstu menimo, da proces širitve je treba gledati tudi geopolitično, poleg seveda vseh tehničnih uh, meril. In zadnje Eh, zadnja pripomba o berlinskem procesu, tako bomo znova oživili pristopni eh, proces in to je nova spodbuda, da obstajamo eh, regija tudi mm, gospodarsko in varnostno, vendar pa mislim, da je treba tukaj ta proces napolniti z vsebino in konkretnimi predlogi. Najlepša hvala. Herr Vorsitzender, äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, v veliki meri se lahko strinjam s tem, kar je ravno kar dejal zanani minister. Potrdim lahko, da beležimo dobre rezultate podpiramo ukrepe, ki jih je Albanija zato uvedla in to iz vsega srca. Še vedno pa obstaja nekaj problematičnih področji. To pa je naprimer sodelovanje med strankami v parlamentu, manjka politične kulture, treba je zagotoviti ustrezno sodelovanje med opozicijo in vladnimi strankami najti morajo način za boljše sodelovanje. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost in izvesti svoje naloge. In zato obstajajo določene možnosti, o katerih se sedaj pogovarjamo. Ministrski predsednik Albanije je uh, obiskal tudi Srbijo, kar je uh, nekaj zelo pozitivnega podpisala, ministerska predsednika sta podpisala sporozume, ki bodo zagotovo prinesli koristi za obe strani. V interesu obeh strani je, da se vzpostavi dobro sodelovanje. Treba zagotoviti ustrezne izmenjave. Tudi za mlade je to zato pomembno, ker bo to lahko dober nastavek za sodelovanje narodov v prihodnosti. mi napredek v Albaniji ocenjujemo kot zelo pozitivnega, tako kot je komisija zapisala v poročilu o napredku. Čeprav je še vedno precej nalog, ki jih bo Albanija morala upraviti, naprimer na področju zagotavljanja neodvisnosti sodstva, na področju boja proti korupciji, eh, pri ustvarjanju transparentne javne uprave. Albanijo bomo pri opravljanju nalog podpirali, tako v parlamentu kot v Evropski komisiji, kot smo lahko prebrali. Zato upam, da bomo k malu lahko začeli s pogajalskim procesom za banjo. Hvala. Mikrofon, prosim. Pač, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dragi poslanci, gospe in gospodje, na kratko bom povedal o glavnih stvarih, najpomembnejših stvarih za državo Bosno in Hercegovino. Prvič je mm, stanje v državi glede na poročilo o napredku upoštevati je treba, da smo pred dvema mesecama imeli volitve in upamo, da bomo dobili čim prej novo vlado, vsaj mm, prej kot prejšnjič. Kar zadeva prioritete bosanske vlade, vsi akterji, ki sodelujo v procesu eh, pri sestavljanju koalicije na vseh eh, ravneh, pozdravljajo nove pobude, ki prihajajo iz Bruslja, Berlina in Londona ali pa pobudo, ki se je rodila eh, pomladi. In tudi svet, sklepe sveta za zunanje zadeve iz eh, pomladi letos. Bosnja in Hercegovina je dobila nove napotke o tem, kaj mora storiti, zlasti po volitvah. In današnja pobuda, ki je bila predstavljena, vsi akterji jo pozdravljamo, kaj ti um, postavlja tri prioritete za našo vlado in upamo, da bo nova vlada končno določila, kdo bo počel kaj, kdo bo v vladi in kakšna bo politična in gospodarska platforma te vlade. In upamo, da bo nova vlada sestav, eh, upoštevala tri prioritete, vladavino prava, to pomeni, da se bo osredotočena na strukturni dialog in reformo pravosodja ter na boj proti um, korupciji in organiziranemu kriminalu. Druga prioriteta je gospodarsko um, upravljanje in to, bil, to smo počeli že v prejšnje polovice leta, vključili smo tudi nevladne organizacije, eh, poslovneže in tudi eh, vse evropske institucije, ki so prisotne v Bosni in Hercegovini. Tretja reforma je reforma javne uprave. To je nekaj, o čemer je govoril tudi uh, um, sklepi sveta za zunanje zadeve iz aprila, bolje deluje loča država, je nekaj, kar resnično potrebujemo in, uh, in s tem se moramo soočati tudi k malu. Ne sme biti pa nekaj, kar bo uh, blokiralo reforme pravosodja. In potem še um, sodelovanje v regiji. Uh, Sam lahko povem, da sodelovanje v regiji med temi šestimi državami nikoli ni bilo bolje kot danes, eh, če govorimo o zadnjih 15, 20 ali celo več letih. Um, imamo um, zagon iz eh, Soluna pod grškim predsedstvom, ko smo se sestali zunani ministri EU in zunanjega Balkona, Balkana in tam je um, sodelovanje v regiji postalo um, nekaj zelo pomembnega in upamo, da bo uspešno. Uh, nov zagon je dal tudi berlinski proces eh, oziroma sestanek eh, zunanjih in gospodarskih ministrov v Berlinu. To moramo okrepiti. Mi za to mizo smo se v zadnjem času veliko krat sestali in lahko rečem, da nikogar ne, z nikomer se ne sestajam bolj pogosto kot ljudje tukaj okoli mene ehm, in mislim, da to velja za vse nas. In s tem moramo nadaljevati. Prepričan sem, da se bo to tudi zgodilo. In zadnja točka, pozdravljamo obisk Federike Mogherini, skorešnji obisk Federike Mogherini in komisarja Hanna, ki, ki boste prišla v Sarajevo čez nekaj dni. In eh, to tudi je eden izmed rezultatov dela Evropskega parlamenta in drugih evropskih teles. In upamo, da bo tukaj to nam dalo priložnost, da bomo skupaj, da se bodo skupaj usedli vsi voditelji v Bosni in uh, Hercegovini in uh, da bomo popeljali naprej to pobudo berlinsko ali kako dalje ali pa celo z veliko pobuda. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je zelo dobra ideja, da imamo te razprave zunanimi ministri držav Zahodnega Balkana. Te države se približujejo Evropske unije, upoštevati moramo posamezne specifičnosti vsake države. Sem poročevalec za Bosno in Hercegovino in zato bi se rad navezal na besede gospoda Lagomče. Zanima me, kje točno smo v postopku oblikovanja vlade. Pričakujemo reforme. Zunanje minister je dejal, da upa, da bodo pogajanja krajša kot v preteklosti. Glede na to, kar smo videli v medijih, me zanima, kje trenutno smo v tem procesu. Zanima me tudi, če je mogoče, mogoče zagotoviti konsens v zvezi z evropsko usmeritvijo države. Drugič, minister je omenil nemško-britansko pobudo. Zanima me, če bi to lahko postala evropska pobuda. gospod minister eh, ni bil popolnoma jasen eh, v tistih zadnjih besedah. Mislim, da bi države članice morali narediti vse za to, da uskladijo to vrstne eh, tako pomembne pobude. Sam pozivam k evropskemu konzenzu, ki ga bodo podpirale vse države članice, komisija in tudi naš parlament. Mislim, da moramo zadeve razjasniti, kar se tiče te nove pobude. Mislim, da bi bil to jasen signal za evropsko usmeritev države. Država namreč eh, trenutno ni tako jasno usmerjena v Evropo. To moramo jasno dejati. Hvala. Much, uh, Najlepša hvala, gospod Brok. Zelo sem vesel, da imamo to priložnost, da si izmenjamo mnenje z člani Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in drugimi um, kolegi Zahodnega balkona. Želel bi poudariti kontekst, o katerem govoriti. Omenili ste Solun in mislim, da je to dobra spodbuda za vse nas. Uh, proces ni pozabljen in še vedno uh, sledimo tem načelam. Imamo tudi nacionalni kontekst. Makedonija je država, ki je podpisala stabilizacijski in pridružitveni sporazum leta 2001, obstala je eh, kandida, država kandidatka leta 2005, dobila prva priporočila, ki so bila večkrat ponovljena, torej začnemo z eh, pristopnimi pogajanji in to je bilo leta 2009, eh, torej že pet let se to vleče. Nobenih zamud v tem kontekstu, to je zelo dobro sporočilo in mislim, da bi bilo treba to vzeti v političnem kontekstu Evropske unije. To pomeni, da v naslednjih petih letih ne bomo imeli nobene odločitve o novih državih članicah. Mislim, da to ni nič dramatičnega, kajti države, se še, države kandidatke se morajo še konsolidirati in to ni nič dramatičnega tudi iz vidika držav Zahodnega Balkana, kajti tudi mi potrebujemo uh, čas, da uh, vas gospodarsko dohitimo in prilagoditi se sistemu, kateremu se pridružujemo. Potem eh, stanje v države trenutno so osredotočeni na to, kar je eh, komisija definirala kot eh, dialog na visoki ravni in Eh, tako kot druge države, torej tudi mi moramo se osredotočiti na pravosodje, na eh, poglavje 23 in 24, transparentnost medijev, oglaševanje, politične, eh, politična kultura, politični odnosi, notranji odnosi med akterji, potem um, pri. Um, priporočila glede volitev in potem imamo poglavje, ki se imenuje dobrososedski odnosi. To je treba dobro opredeliti. Dobrososedski odnosi namreč ne pomeni, da nimamo dobrih odnosov z, mm, z vsemi e, državami, ki tudi niso članice EU. Mislim, da so odnosi odločni, z, odlični z dvema članicama. EU, recimo za Bolgarijo, imamo dober vzorec komuniciranja, vemo, o čem govorimo in mislim, da, je, da nas to lahko pripelje do nekega zaključka. Razlog, da imamo to poglavje o dobrososedskih odnosih, je Grčija in uh, ime in dodatni pogoji za rešitev problema imena in v tem kontekstu to ne pomeni, da imamo slabe odnose. Odnose med eh, Grčijo in eh, Makedonijo na praktični ravni so odločni, eh, tudi gospodarsko imamo dobre odnose med borzami recimo in uvoz in izvoz poteka. In, uh, um, 50 odstotkov Makedoncev preživlja svoje počitnice Grči, v Grčiji in politični kontekst pa je nekaj popolnega drugega in tukaj bomo potrebovali več uh, politične volje in to je veliki ziv za vse skupaj. In tretja sestavina, ki je povezana z prejšnjimi, je, uh, je to, so reforme in kaj počnemo, in tukaj govorimo o gospodarstvu, vsi uspešni smo glede na poročilo Svetovne banke. Eh, Makedonija je 30. in um, še vedno skušamo se uh, doseči torej masterske kriterije in eh, smo tretja najmanj zadolžena država v Evropi in imamo drugi najboljšo gospodarsko rast. To pa ne odraža seveda realnost celotne regije in odnose z EU, kajti vsaka naša država, vsaka naša država dosega uh, ve, manj kot 50 odstotkov BDP-ja, povprečje ga bo BDP-ja v Evropski uniji. Torej imamo še veliko dela za postoriti. Rekel bi, da najpomembnejši vzorec, ki ga moramo slediti, je, da um, znova uvedemo um, verodostojnost, povrnemo verodostojnost temu procesu in pričakujemo rezultate od držav kandidatk in potencijalnih držav kandidatk in to pomeni, da lahko Um, mi začnemo razmišljati o začetku mm, eh, pogajanj in eh, to je tudi nekaj, kar Evropska unija pričakuje od nas, eh, ko bo sprejela odločitve o nadaljni širitvi. Zahvaljujem se vam za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi rad v imenu skupine ALDE zagotovil našim gostom, ministrom za zunanje zadeve, da naša skupina seveda podpira proces širitve Evropske unije, to velja za vse države, eh, ki, jo, ki jih predstavljate in seveda se v Evropskem parlamentu nismo pustili zastrašiti od eh, nekih preuranjenih ali pa mogoče preveč, preveč eksplicitnih izjav o, o zastoju v pogajanjih. Zastoja v pogajanjih in procesu širitve ne bo kar zadeva napredek makedonije bi rekel da kaže nekako dva obraza eden je ta ki ga je zelo podrobno in korektno opisal zunanji minister popovski pravkar namreč uspešne gospodarske reforme dobri pokazatelji ko gre za gospodarsko rast ko gre za zmanjševanje nezaposlenosti ko gre za zadolževanje Eh, hkrati pa seveda stopicanje na mestu v procesu približevanja evropski uniji. mislim da je makedonija primer pravzaprav slabe učinkovitosti eh, evropske unije ko gre za odpiranje oziroma zapiranje boljše rečeno odprtih vprašanj. Eh, nevzdržno je to da komisija že šesto leto Eh, predlaga začetek pogajanj in se to ne zgodi zaradi enega samega problema ali zaradi nesposobnosti bilateralno ali s pomočjo tretje strani rešiti problem eh, imena države. Mislim, da bi Evropska unija morala biti pri tem bolj ambiciozna in verjamem v ambicioznost eh, nove visoke predstavnice za zunanje zadeve. Mislim, da bi vsaj delno lahko problem, ki ga imamo z tem in pravzaprav svojo slabo vest, ki jo imamo, če jo imamo, imeli bi jo upravičeno, rešili s tem, če bi začeli pogajanja tudi ne glede na to, a je vprašanje imena dokončno rešeno ali ni. E, vprašanje imena se lahko reši in pospešeno, s pospešeno energijo tudi medtem, ko e, pogajanja že tečejo. E, Makedonija ima probleme, Eh, pri reformu pravosodja, pri eh, medijski svobodi, pri eh, doslednem izpolnjevanju ohridskega sporazuma. Največji problem trenutno pa je gotovo obstrukcija v parlamentu in mislim, da bi se morali tukaj obe strani zavedati, da imata, da imata od, odgovornost za bodočnost svoje države, tako pozicija, ki ima moč v parlamentu, tako tudi opozicija, ki se ne more izogniti svojemu delu odgovornosti konstruktivne opozicije. To je evropski princip in tega bi se morali zavedati tudi v Makedoniji, ne pa da izpostavljajo državo eh, praktično eh, politični krizi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Brok, dragi poslanci, spoštovani poslanci nacionalnih parlamentov. Zelo veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in da ste me povabili, mene in druge kolene, da, kolege, da si izmenimo mnenja o državah Zahodnega Balkona. Želel bi povedati nekaj kratkih točk. Prvič, začel bom z tem, da v zadnjih letih pričamo, smo priča transformaciji te regije in ljudi v regiji. In tra, ta transformacija v odnosih je vidna in mislim, da um, nas pet ministrov, ki sedimo tukaj, smo dober primer, da smo se odmaknili od, in da vidimo to, to spremembo odnosov od sovražnih v prijateljske. Od ne, in to je tudi celotna regija je postala bolj stabilna. Obstajajo interakcije med ljudmi, med vladami, med gospodarstvi. In s tem skočem povedati, da so te spremembe znak stabilnosti in obetajoče prihodnosti. Iskreno pa povedano je prišlo do teh sprememb samo po zaslugi podpore Evropske unije. Evropska unija je to um, je pomagala tej regiji finančno, tehnično in z drugimi sredstvi. V tem smislu si Evropska unija eh, resnično zasluži vse zasluge za to, da je izboljšala sodelovanje v regiji in eh, pomagala rešiti nerešeno vprašanje v regiji. In Evropski parlament je bil resnično velik podpornik moje države in držav Zahodnega Balkana. Eh, vendar pa, ker smo politiki in zastopamo naše svoje ljudi, vam bi želel povedati, da v regiji obstaja občutek, da poleg vseh izzivov je regija sedaj se znašla v statusu quo in da je to je po mojem mnenju največja grožnja danes. Ne želim povedati, da nismo naredili nobenega napredka, velik napredek, in, ampak vaša podpora je ključnega pomena. Druga točka, ki bi jo želel poudariti, ima opravka z evropsko agendo. Evropska integracija je eh, glavna prioriteta naše vlade in drugih vlad. Zelo ponosni smo, da v zadnjih sedmih letih po neodvisnici smo zgradili multietično, demokratično in eh, sekularno družbo v Kosovu. V naslednjem letu bomo dobili novo vlado in eh, sedaj govorim kot politik um, pripravili bomo vladni program in vladni program bo imel pet glavnih prednostnih nalog. Prva je gospodarsko upravljanje, druga je vladavina prave, tretja je uh, euroatlantska agenda, četrta je izobraževanje in reforme na tem področju, to je ključnega pomena in Peta prednostna naloga je zdravje, socialno uh, pravičnost in socialna blaginja ponosni smo, da je bilo leto 2014 za Kosovo zgodovinsko evropsko leto, kajti zaključili smo pogajanja med Kosovom in Evropsko unijo za um, um, um, stabilizacijsko pridržitveni sporazum in upamo, da bomo naslednje leto lahko podpisali ta sporazum in ga začeli implementirati čim prej. To je prva Eh, torej to je bila prva odnos med Evropsko unijo in Kosovem. Podpirati se moramo med sebojno. Kosovo je trenutno kot nek otok, osamljen otok, kajti naše državljani so edini eh, državljani, ki ne morejo potovati brez vizuma. Z dialogom smo začeli že davno, vemo, da gre tukaj za tehničen postopek in resnično si prizadevamo v naši državi, vendar pa potrebujemo podporo Evropske unije, Evropskega parlamenta, kar zadeva našo pravico, da potujemo brez vizuma v države Evropske unije in v šengenske države. In moja zadnja, predzadnja točka zadeva regionalno politično sodelovanje in eh, spravo. Eden izmed glavnih uspehov evropske zunanje politike v preteklih štirih ali petih letih je bil dialog med Kosovom in Srbijo leta 2013 smo dosegli zgodovinski sporazum in je, takrat je premije Dačić in zunani minister Vučić sta odigrala zelo pomembno ulogo. Vendar pa tukaj bom zelo iskren in povedal bom, da je bil to šele začetek zgodovinskega procesa, ne pa konec. In tukaj skušam povedati, da popolna normalizacija odnosov med Srbijo in Kosovom je še vedno. Še zdaleč ni zaključeno. Dialog je po našem mnenju seveda eh, situacija, ki bo vsem prinesla nekaj, obenem pa potrebujemo strateško razmišljanje kam naj ta dialog pelje. In predstavil bom pet ključnih korakov, kakšen bo dialog med Kosovom in Srbijo v prihodnje. Prvi, potrebujemo implementacijo vseh sporazumov. Ne skušamo se znova pogajati o teh in ne skušamo um, se odmakniti od tega procesa. Potem potrebujemo uničimo vseh parastruktur uh, srpske države na Kosovem. Potem tretjič potrebujemo popolno integracijo kosovskih srbov. Četrtič, eh, Kosovo mora postati polnopravni član mednarodnega sistema, tudi vstop v Združene narode. In petič, potrebujemo medsebojno priznanje. To je pristopek, kako bi lahko prišlo do normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom. In Evropska unija promovira to, da bi na koncu dialoga moralo priti do vzajemnega priznanja med dvema državama. In po našem mnenju je to zelo pomembno. Pomembno je, da imamo neko mirovno pogodbo, ki bo vključevala medsebojno um, priznanje in um, postopek sprave, med dvema družbama. Pripravljeni smo narediti korak naprej, imamo jasno agendo in naslednji teden, ko bomo dobili novo vlado, bomo začeli z novo fazo v tem dialogu. Hvala. Lepša hvala, gospod predsedujoči, in eh, tudi v svojem imenu in v imenu. Eh, skupine. Eh, pozdravljam vse zunanje ministre. Tukaj sem. Želela bi najprej povedati, da sem bila včeraj zelo vesela, ko sem slišala gospo Mogherini in komisarja Hanna, ko sta povedala, da je eh, širitev nekaj, s čimer bo EU nadaljevala in da bomo torej delali na tem, Evropska unija bo uložila vas napr v to in tudi izjava gospoda Junkerja upamo, da ne bo imela um, nespodbudne uloge uh, v tej regiji. In v parlament, kot veste, parlament trdno stoji za tem procesom. In sedaj bom govorila o Kosovo, za katerega sem poročevalka. Želela bi začeti z nekaj, kar je bilo problematično v preteklih šestih mesecih. To je bil zastoj uh, pri vzpostavljanju vlade in vesela sem, da bo v naslednjem tednu uh, izvoljen predsednik parlamenta in naključno bom tudi sama tam. Um, tega nisem prej videla, ampak sedaj bo zame zelo zanimivo, uh, ko bom opozovala, kako bo ta proces potekal. In gospod minister, želela bi vam povedati, da. na zadnjih eh, volitvah, ki so potekale zelo dobro. Ljudje so glasovali za spremembo in upam, da nova vlada bo nadaljevala s spremembami. Državljani Kosova si to zaslužijo. Omenili ste veliko področje, ki so zelo pomembne, socialne in gospodarske zadeve. Sedaj je tudi na Kosovem zimu in energetska situacija v državi je nekaj, kar je treba, eh, kar mora, s čimer se mora ukvarjati vlada in govorili bomo o energetski učinkovitosti in novih virih energijah, ne pa samo o premogu, ki zelo škodi zdravju ljudem, zlasti po zimi. Boj proti korupciji, vladavina prava in tudi vse manjšine. Srbska manjšina ima zelo dober status v državi, eh, romunska. Eh, romska, aškalska in druge manjšine pa potrebujejo izboljšavo. In da, um, naredili ste napredek, vendar pa potrebujemo več implementacije. In sedaj bi se želela povrniti k dialogu. Resnično sem zadovoljna, da, srb, da sta tukaj srbski in kosovski zunani minister in ta proces je zelo pomemben za to, da bi dosegli sodelovanje v regiji in uh, normalizacijo odnosov. In upam, da obi državi bosta nadaljevali z izvajanjem tega, kar, sta, kar je bilo obljubljeno v sporazumu. Želim omeniti, da upam, da bom kmalo lahko poklicala ljudi v Kosovem z kosovsko klicno številko, ne pa prek eh, slovenske ali druge klicne številke. To je neka simbolna sprememba, ki jo je treba izvesti. Pet, pet korakov, ki jih je minister omenil, je, mm, najde podporo v uh, tem parlamentu, normalizacija odnosov med Kosovem in Srbijo je brez dvoma. In zadnja točka, in to ste zelo dobro izrazili, je um, vizum ekonomska liberalizacija, gospa Tanja Fajon je bila odgovorna za to v zadnjem mandatu in s tem bom zaključila. To je zelo pomembna zadeva zagotoviti, da tudi državljani Kosova bodo lahko potovali v države Evropske unije in ne bodo, in, ne bodo edini državljani v regiji, ki tega ne bodo mogli storiti. Če bodo govori trajali tako dolgo, bomo potem, bo dolgo časa trajalo, da bomo to dosegli. Igor Lukšič. Igor Lukšič. Chairman, honorable members of the Najlepša hvala. To, ta dogodek kaže na to, kako je Evropski parlament zavezan k procesu širitve in želim uh, govoriti o vseh standardih in uh, eh, vrednotah v Evropski uniji. Vemo, da vlada, vina, prava in drugi kazalniki kažejo, da, dru, da je to edina formula za implementacijo vseh uh, obvez iz pristopa iz vseh držav v regiji, ravno tako kot gospodarsko eh, in pomembno tudi za gospodarski razvoj in varnost v Zahodnem Balkonu. Um, obisk gospoda Hana v Črni gori za nas predstavlja obvezo, da nadaljujemo po tej poti in nam daja um, ehm, smernice za in prioritete za evropsko agendo. Želel bi vas opomniti, da doslej smo zaključili eh, začasno dve uh, Eh, poglavji in odprli deset poglavji. In seveda še vedno delamo na tem. Zavedamo se izzivom, ki so pred nami in smo jim tudi zavezani. Želi, eh, zavezani smo k notranjim reformam, zato da bomo dosegli spremembe tudi pri gospodarskem upravljanju in uh, reformi pravosodja. In pri vladavini pravni imamo akcijski načrt za poglavje 10, 23 in 24. Potrebujemo boljše nadzor nad uh, dosežki in dobro, dobrom upravljanju. <clears throat> Torej, izvoljeni so bili tudi novi eh, funkcionarji in eh, za zakonodajni okvir, za odgovornost, za boj proti korupciji, organiziran kriminal. To pričakujemo, da je v skladu z evropskimi standardi in bo sprejeto v naslednjih tednih, potem, ko smo, uh, sodelovali, smo sodelovali s komisijo. Kar pa zadeva svobodo medijev, Mm, tukaj želimo izboljšati okvir in izboljšati tudi etične eh, standarde. In vsi, eh, vsi primeri mm, preganjanja novinarjev v letu 2014 so bili že rešeni, vem, da pa je prišlo medtem do novih primerov. Eh, tesno sodelujemo z OVSE, misijo OVSE v, na Dunaju in tudi, tudi doma in pripravili bomo tudi novinarski um, kodeks vedenja. Potem uh, gospodarski program, ki je bil sprejet leta januarja 2014 in je uvedel nove instrumente in nov reformni program. S tem smo že začeli in izvajamo v skladu z pričakovano dinamiko. Obenem pa pričakujemo um, boljši, močnejši gospodarsko podporo EU regiji, zlasti boljše eh, eh, vlaganja v investicije v regiji. To je, bolj, to je instrument za boljšo povezanost eh, držav in za našo gospodarsko rast. Eh, obstaja seveda vzajemni interes, eh, eh, kaj, kaj ti to bo izboljšalo gospodarstvo v Zahodnem Balkanu in tudi zmanjšalo pritisk priseljencev. Zavezani smo regionalnemu sodelovanju, vendar pa potrebujemo tudi več prizadeven za stabilnost in spravo v tej regiji. Tukaj se osredotočamo na boljše, eh, več dejanj v boju proti, proti korupciji. Dovolite mi, da povdarim skupno, torej zunanjo in varnostno politiko in uh, pogajanja in seveda smo zavezani tudi uh, temu, da bomo naše politike uskladili z politikami Evropske unije. In želel bi tudi uh, povedati, da smo uh, Eh, da sodelujejo tudi parlament eh, Črne Gore, ki je postal aktivni akter, eh, sledi vsem dogajanjem in komuniciranju z tudi nevladnim organizacijam, civil, organizacijam civilnih organizacij in tako dalje. Torej borimo se za vključenost uh, in transparentnost tega postopka in to je tudi eden izmed ključnih vidikov integracije. Lepša hvala. Eh, še predsedniku eh, mm, parlamenta Črne Gore bi želel predati besedo. Eh, Hvala lepa. Gospe in gospodje, Črna Gora je svetov primer v procesu evropske integracije smo tudi lep dokaz dobrega sodelovanja izvršne in zakonodajne oblasti. V Črni gori obe veji druga drugo nadzorujeta. Nažalost, v širši regiji nimamo dovolj močnih eh, parlamentov, da bi zagotavljali uh, ustrezne reformne procese. Jaz v svoji politični karieri doživel že štiri države in več političnih sistemov. Spremljam razvoj, vem, kaj smo že dosegli in vem, kaj nas še čaka. Ampak osnova je vedno uh, moč parlamenta. Moč parlamenta vedno dokazuje, uh, stopno razvoja družbe na Balkanu. Parlamenti so tisti, ki družbo lahko potisnejo naprej, vendar pa zato potrebujejo pravno državo. Pravna država mora biti temelj za kakršnokoli državo, še posebej za mlado demokracijo tako se lahko utrdi na demokratičnih načeljih, tako se lahko zagotovi trajen razvoj. Potrebujemo solidno zakonodajo za vse dejavnosti družbe, a mislim, da se bomo morali potruditi še bolj, da bi dosegli tisto, kar želimo. Evropska unija je eh, naš eh, svetilnik. Brez Evropske unije eh, naša regija nima prave usmeritve, ne ve, kam naj pluje. Evropska unija za državljane predstavlja upanje. Upanje, da bo družba bolj varna, bolj gotova, bolj stabilna in pravična. Računam tudi na vaše izkušnje, na sodelovanje z vami. Mislim, da ste predsedujoči tega odbora z najdaljšim stažem in upam, da lahko računam na vašo podporo v nadaljnih delih integracije Zahodnega Balkana. Uh, Gospod predsedujoči, naša politična skupina EKR ostaja zavezana širitvi na Zahodni Balkan, ko bodo države na to seveda pripravljene. Zaenkrat so bile izjemno uspešne. Albanijo in Srbijo zdaj pozdravljamo kont kandidatki, ki se pridružujete Makedoniji in Črnigori. Pridružujem se besedam gospoda Vajgla eh, in tudi jaz obžalujem, da eh, se še vedno nismo začeli pogajati z Makedonijo, kljub eh, šestkratnim priporočilom Evropske komisije. Črna gora je edina država Zahodnega Balkana, ki je že načela eh, poglavje 23 in 24 in že začasno zaprla poglavje za raziskave in izobraževanje. To je velik napredek. Še vedno obstajajo velike težave, zaradi tega, ker je politično ozračje zelo polarizirano, še posebej v parlamentu, kar blokira zakonodajno delo, ki je nujno za sprejetje eh, eh zakonodaje skupnosti. Treba zagotoviti neodvisnost sodstva in uh, zaključiti z nadlegovanjem novinarjem. Sicer je gospodarsko zrače kar stabilno, stopna brezposlenosti še vedno nekoliko visoka, nekaj javnih protestov je bilo zaradi gospodarske situacije v preteklih mesecih. Črna gora je uh, dobro uh, reformirala tudi kazenski zakonik, se bori proti uh, tujim borcem, džihadistem, ki se vračajo. Nihče nažalost tega v svojem prispevku danes še ni omenil. Črnagora skupaj z Albanijo tudi že uh, uskladila stališče uh, glede SZVP, glede Rusije in Ukrajine. Veseli me tudi, da je Črnagora že imenovala javnega tožilca, ki bo zagotovo pomembna oseba pri boju proti korupciji na visoki ravni. Upamo tudi, da bo NATO v prihodnih mesecih povabil Črnogoro eh, v svoje vrste. To bi bilo veliko priznanje za to državo in pomemben korak v integraciji Črne gore v mednarodno skupnost. Črna gora je zgodba o uspehu, to ponavljam že pet let eh, in zagotovo je to lep primer eh, malega bisera. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Srbije postavila punopravno članstvo u Evropskoj Najljepša hvala. Srbija si je zadala cilj pristopiti k Evropski uniji, to je strateški cilj vlade. In danes smo že naredili več zgodovinskih korakov v pravo smer. Začela so se pogajanja o pristopu. Upamo, da bo Srbija kmalo pristopila k Evropski uniji. To je za nas zelo pomembno vprašanje. Evropska unija je veliko pripomogla k izboljšanju razmer ne zgolj v Srbiji, ampak z, tudi na področju Zahodnega Balkana. Dialog je edina rešitev in Evropska unija igra pomembno ulogo pri tem. Prizadeva si tudi za dialog med Srbijo in Kosovom. Evropska unija je uporabila svoje zmožnosti za to, da bi razrešila težave na Zahodnem Balkanu. Menim, da je Evropska unija precej pomembna na Zahodnem Balkanu. Eh, precej bolj pomembna kot eh, na nekaterih drugih področjih. Upamo, da se bo izboljšalo tudi stanje v Bosni in Hercegovini. Upamo tudi, da se ne bodo zmanjšali pogoji za pristop k Evropski uniji. Menimo, da mora vsaka država narediti tiste jasne korake naprej v smeri Evrope in uh, sprejeti ustrezne ukrepe. Srbija se je odločila, da to naredi, da izpolni pogoje, ki so ji bili postavljeni. Naša prednostna naloga je, da zagotovimo vladavino prava, pravno državo. Še naprej želimo izvajati konstruktivno politiko regionalnega sodelovanja, kar je potrdila tudi konferenca zunanih ministrov in gospodarskih ministrov v regiji na tej konferenci smo sprejeli sklep, v katerem stabilnost in regionalno sodelovanje predstavljata tisto orodje, s katerim bomo lahko izpolnili pogoje za pristop k Evropski uniji. enaindvajset poglavi smo pregledali, čakamo na nov screening. treba je nadaljevati na isti dinamični poti, v istem ritmu. Zaenkrat smo opravili analizo določenih poglavi, ki je pokazala, da bomo lahko kmalo začeli prenašati in eh, prevajati pravni red skupnosti v srpsko zakonodajo. Države članice Evropske unije seveda pričakujejo, ustrezne reforme, s katerimi bomo zgodovili svobodo medijev, svobodo izražanja, s katerimi bomo rešili vprašanje primankljaja. Srbija bo še naprej usklajevala svoja politična stališča s političnimi stališči Evropske unije. Naslednje leto bomo prevzeli predsedovanje. Um, OECD. Prizadevali si bomo, da bomo dobro upravljali naše delo, da bomo pripomogli tudi k reševanju ukrajinskega vprašanja. Podpiramo švicarsko predsedstvo, nadaljevali bomo z njihovim delom. Kot trenutno predsedstvo sodel, eh, Švica sodeluje z nami, mi bomo prevzeli to nalogo v naslednjem ledu in na to bo predsedovanje OSE prevzela Nemčija naša prednostna naloga je skrb za blaginjo za vse državljane Kosova in prebivalce Mentohije. Želimo narediti vse, kar lahko in eh, sam bi lahko v tem okviru pripravil zelo dolg govor. Pomembno je, da sodelujemo v mednarodnih Eh, organizacijah, v evropskih organizacijah. Srečujemo se iz tedna v teden, upoštevati moramo stanje eh, na terenu. Pogovarjati se moramo odkrito. Po mojem mnenju je izjemno pomembno vzpostaviti mir in stabilnost. Prelahko je uničiti vse, kar smo dosedaj zgradili. Zato vse, ki sodelujete v tem političnem procesu, vse predstavnike Zahodnega Balkana, vse poslance Evropskega parlamenta pozivam, da upoštevajo vsa ta dejstva. Pred nekaj dnevi je Evropski parlament govoril o Srbiji, govoril je o gospodu Šešlju. Evropski parlament ima seveda pravico razpravljati o vseh temah, ki jih želi obravnavati. Upoštevati pa je treba dejstvo, da Srbija ni tista, ki je začasno izpustila gospoda Šešlja sodišče za nekdanjo Jugoslavijo Srbijo o tem ni obvestilo in eh, posebnih pogojev za izpustitev ni bilo. Proces proti gospodu Šešlju čaja eh, traja že leta in leta. Kako je mogoče, da je Evropski parlament, da je Evropski parlament ni reagiral, ko je bil gospod Šešelj izpuščen, sedaj pa se je odzval. Sam sem osebno večkrat izjavil, da je gospod Šešelj del pretekle zgodovine in da je njegova zgodba zaključena. Ne vem, zakaj si sedaj zastavljamo vprašanje, zakaj srpska vlada eh, ni reagirala zavedati se moramo tudi dejstva, da si ne moremo zastavljati vprašanj v zvezi z njegovim delovanjem, glede na to, da še ni bil obtožen. Upoštevali smo razprave, ki so potekale, ampak treba je povedati, da se je Srbija v tem času v veliki meri spremenila. To ni ista Srbija, ki jo je Šešelj zapustil, ko je šel na Haško sodišče prvič. Nastala je nova vlada leta 2012. Gospod Hočak in eh, jaz ne bi sedela za isto mizo, če ne bi prišlo do sprememb v teh razmerah. Upam, da boste razumeli da tega ne počnemo za Evropsko unijo, vse te ukrepe sprejemamo za Srbijo. Vse težave, vsi izzivi, ki so pred nami, eh, vse to moramo razrešiti s pomočjo dialoga. Moj obisk na Hrvaškem je bil odpovedan zaradi izpustitve gospoda Šešlja tisti isti dan in to obžalujem. Kot sem dejal v medijih, kot sem že večkrat javno eh, izjavil, so moja stališča glede Šešlja jasna. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se ne moremo vedno vračati v preteklost, delati korakov nazaj. Ne moremo se vračati v čas pred 20 leti in v tisto Srbijo. Tista pot je nemogoča in razmere so se popolnoma spremenile. Ko ste danes govorili o Kosovo nihčeni, eh, omenil potrebe po vzpostavitvi nekakšnega sodišča za presojo vojnih zločinov. Nihče ni to omenil, ne poročevalec, ne drugi. In to je za državljane Srbije pomembno. Ne pravim, da je, eh, naprimer, eh, sodišče izpustilo tudi nekatere eh, albanske kosovske in druge generale. Ne govorim o vseh drugih stvarih, zato ker je to treba obravnavati na dvostranski ravni, ne pa v dvorani z vsemi. Politiko gospoda Šešlja moramo obsoditi, ampak ni Srbija tista, ki mora biti obsojena. Srbija je že obsodila uh, to politiko in se z njo ne strinja. Trenutno pa velja in deluje v Srbiji popolnoma uh, Eh, drugačna politika. Se upravičujem, da sem porabil več časa, kot ste mi ga dodelili. Malce dlje sem pač moral govoriti. Hvala lepa. Dovolite tudi meni še nekaj komentarjev zaradi tega, ker je pristojni za to področje trenutno v Washingtonu, zato ne more predstaviti svojega poročila. naj povem, da Evropski parlament ocenjuje napredek v Srbiji eh, pozitivno. Postopoma se izpolnjuje pogoje in zahteve iz eh, stabilizacijsko-pridružitvenega sporozuma. Zato je ocena pozitivna. Tudi pri obisku v Srbiji sem dobil občutek, da gre tu za resno delo, za. Eh, Eh, ustvarjanje ustreznih pogojev za transformacijo, ki bo v skladu z načeli vladavine prava, demokracije in tako naprej. Vzpostavlja se uh, soliden sistem, kjer vlada pravo, vzpostavlja se transparentno javno upravo, uh, prihaja do spremembe v, spremembe v družbi, kar sproža tudi javno razpravo ampak tudi jaz sem v razgovoru z zonanim ministrom in ministerskim predsednikom dobil občutek, da obstaja jasna politična volja za napredek, pa tudi za bojo proti korupciji. Prepričan sem, da bo Srbija konstruktivno ukrepala po uh, eh, pripričali komisije tudi glede vzpostavitve mehanizma za civilno zaščito. Gospe in gospodje, napredek v Srbiji je velik, treba pa je z delom še nadaljevati. Eh, obe strani morata eh, postopoma skušati zagotoviti tudi, da ne bo eh, nobene ovire več na pogajalski poti s Srbijo bomo seveda podpirali. Srbija ima tradicionalno tudi dobre odnose z Rusijo, kar je pomembna priložnost eh, tudi za iskanje eh, eh, mirne rešitve v času predsedovanja Srbije OSE v letu 2015. Mislim, da ima Srbija tu veliko priložnost, eh, ki jo bo, upamo, izpolnila oziroma izkoristila. Sicer pa je tu še nekaj izzivov, kot smo rekli, eh, reforma sodstva, boj proti korupciji. To so zadeve, ki so preče posod. Poleg tega je tu tudi mm, vroča javna razprava tudi o preteklosti, ki ne sme plivati na prihodnost. Konrad Adenauer je dejal, da je zgodovina zato, da se lahko nečesa naučimo za boljšo prihodnost. Zgodovina eh, ne sme biti spodbuda za to, da se ujamemo v vzorce iz preteklosti. In to mora veljati tudi tu. Ne samo za Srbijo, to velja za vse nas. Nikar ne pozabimo na to, zato da bo ta proces res ostal pozitiven. Tako, zdaj pa odpiram razpravo. Na vrsti je kot prvi gospod Plenkovič. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj pozdravim pridružitveni proces. Upam, da bomo kmalo lahko začeli s pogajanji z Makedonijo. Upam tudi, da bo v Makedoniji in v Albaniji v parlamentu več participativne demokracije, ker bo to zagotovilo boljšo kredibilnost obih državah na poti proti Evropski uniji. Bosna in Hercegovina je ena z naših prioritet, še posebej po volitvah 12. oktobra. Zdaj čakamo na oblikovanje nove vlade. Konstitutivni narodi morajo biti uh, zastopani v tej vladi. Pomagali vam bomo izvesti SAA stabilizacijske pridružitve sporozum. Kar se pa tiče komentarjev zunanega ministra Srbije Dačiča, ki je omenil resolucijo eh, Evropskega parlamenta o obtoženem oziroma obsojenem zločincu Šešlju. Včeraj se je glavni tožilec eh, Ikti Bramerc eh, izjavil, da bi morali preklicati zadnjo odločitev in da bi se moral Šešelj vrniti eh, v Hague. Gospod minister, dejali ste, da je Evropska unija zelo popularna v Srbiji. Upam, da so tudi evropske vrednote popularne v Srbiji. E, javna e, retorika Vojslava Šešlja je popolnoma nespremljiva in e, e, morala bi jo srpska politika jasno obsoditi. Zaradi tega, ker te jasne izjave ni bilo, je Evropski parlament sprejel resolucijo, kakršno je. Če želite biti kredibilna kandidatka, ker morate zagotoviti svojo kredibilnost, če želite nadaljevati v pridružitvenem sporazumu, ne morete uh, nadaljevati, ne da bi obsodili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 Gospod predsedujoči, omenili ste izjavo iz Soluna, ki jo pozdravljamo. 28. novembra je Francija prek svojega zunanjega ministra spomnila, da je pristop Srbije k Evropski uniji prednostna naloga za stabilnost regije. Vemo, da širitev Evropske unije sedaj Mm, bo nekako zastalo za pet let in mi resnično upamo, da se bodo države Zahodnega Balkana pridružile Evropske unije. V tem obdobju petletnega zastoja moramo skušati spodbujati eh, vse potrebne spremembe. Potrebujemo seveda dolga pogajanja, ampak za organiziranje teh pogajanj moramo določiti prednostne naloge. Veliko smo se naučili iz težav iz preteklosti. Oblikovali smo mehanizme za sodelovanje in nadzor, po pristopu. To ni zadovoljivo in zato si želimo, da ne bi prišlo do pristopa držav, ki so še preveč oddaljene od Evropske unije. Želimo pa jim dati našo solidarnost, želimo, da bi imeli upravljanje, učinkovito upravljanje in učinkovito pravosodje. Želimo tudi jamstva glede eh, vladavine prave in delovanje pravosodja. Morda bi morali zahtevati, da razprave o teh dveh temeljnih poglavjih se dobro zaključi, uspešno zaključi, preden odpremo nova pogajalska poglavja predvsem si moramo prizadevati za to, da bo ta integra, integracija zelo uh, učinkovita in uspešna. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi vas lepo pozdravila in še enkrat zagotovila vso mojo polno podporo približevanju Evropskim unijam vsem šestim državam, iz katerih prihajate in vesela sem da slišim da obstaja zelo jasna politična volja z vaše strani. omenila bi predvsem tri stvari ne bi želela dolivati olja na ogenj o vsem kar je bilo že rečeno ampak tri stvari ki so skupne vsem državam v regiji. prvič omenjeno je bilo korupcija kot zelo pereč problem še bolj pa me skrbi um, svoboda medijev to je skupni problem um, ne samo na zahodnem balkanu zmeraj večji problem je v celotni evropi svoboda medijev politični in ekonomski pritiski napadi na novinarje brez kakršnih koli neodvisnih preiskav vse to jasno ne vodi v nek napredek družbe zato bi vas na tem mestu pozvala da storite več za neodvisno novinarstvo um, vsakršne anomalije politične ali ne zadostni pogoji za delo novinarjev seveda ogrožajo naše družbe. drugo kar pa bi omenila glede na to da smo imeli zjutraj sestanek z aktivisti um, držav zahodnega balkana za pravice lgbt skupnosti homofobija je resen problem transfobija pa še veliko večji problem in tu mislim da bi morali v državah storiti več. vsakič znova slišimo za napade za diskriminacijo na vsakem koraku ko prihaja posebej do teh ogroženih skupin in tudi drugih ranljivih skupin kot so pripadniki manjšin. zato naj bo to kot poziv vsem skupaj ne samo v vaši regiji ampak povsod kjer se to danes v evropi dogaja. hvala lepa grace season. Hvala lepa. Grčija je podpornica razširitvenega procesa Evropske unije na Zahodni Balkan. Krško predsedstvo je tudi jasno podarilo pomen Zahodnega Balkana v procesih evropske integracije. Ta cilj je tesno povezan z vsemi pogoji povezanimi s kubahavnskimi merili, ki vključujejo tudi dobre sosedske odnose. Na vsak način je treba spoprijeti se z nacionalizmom. Podpiramo podarek, ki ga komisija namenja političnim in gospodarskim kriterijem reformi javnega sektora in pa urejanje sosedskih odnosov. Eh, to je zelo pomemben del pridružitvenega sporazuma. Še nekaj bi rad povedal o eh, nekdani Jugoslavijski republiki Makedoniji. Evropska unija v skopje pošilja mešana sporočila. Jasno moramo povedati, da eh, tega vprašanja, vprašanja imena ne more nihče izkoriščati kot ali bi za pomankanje reform. Mi se zauzemamo za to, da tej državi damo evropsko perspektivo. Seveda mora ta država izpolnevati vse pogoje za to, da bi se lahko pridružila. To pa pomeni tudi uh, dobre sosedske odnose in rešitev uh, vprašanja imena. Hvala lepa podržavam politiko proširenja, podržavam sve pregovore. Hvala. Jaz podpiram te pogoje, vem kako, eh, pardon, ta pogajanja, vem kako težka so, ampak eh, obljubim, da bo nekoč lažje. Eh, Zahod, za stabilno Zahodni Balkan bo pomenil stabilno Evropsko unijo in stabilno Evropo. Nekaj bi še povedala o komentarju gospoda Dačiča. Aroganca v tem parlamentu vas ne bo daleč pripeljala. Eh, tako arogantno eh, ste dejali, kot da se je Evropski parlament poistovetil eh, s uh, šešljevimi izjavimi. Prav nasprotno, želeli smo od Srbije, da bi se jasno distancirala v njegovih izjav. Vemo, kaj se je dogajalo na Balkanu. Vemo tudi dobro, da je bil Dačić eh, sodelavec, eh, šešljev sodelavec. Zato bi radi videli, da se zdaj končno distancirate od te politike in od šešljeve retorike. Nič drugega ne zahtevamo od vas, nič več, nič manj. Vlada naj se le distancira od njegovih izjav. Thank you, thank you very much, uh, uh, Mr. President. Um Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi v odboru v Luksemburškem parlamentu za zonane zadeve spremljamo razvoj v teh državah. Eh, zahvaljujem se predstavnikom, ki so danes eh, tu na obisku in hvala komisiji za vse dokumente, ki so zelo, zelo koristni, ko eh, z javnostjo razpravljamo o širitveni politiki. Naj nekaj povem o Eh, besedilo, ki je danes na mizi, zapisano je, da so izzivi za posamezne države ovire na, v pogajalski poti, ki jih je treba odpraviti. In to je tisto, kar je treba zdaj storiti v preteklih petih, odpraviti te ovire, vendar pa bolj konkretno povejmo, katere te ovire so. Ko bomo vedeli, kateri so, se jih bomo tudi jasno lotili in Evropska unija bo lahko konkretno prispevala k odpravi teh ovir. To je zdaj treba storiti v prihodnih petih letih. Najti te ovire in jih odpraviti, ne pa zapravljati časa. Državam Zahodnega Balkana želim veliko uspeha na reformnem procesu in naj nikar ne pozabijo, da je postopek sprave zelo, zelo pomemben. Ne samo sprave med državami, ampak tudi nacionalne sprave med eh, skupnostmi eh, ali pa med večino in manjšino, tudi v parlamentu. Hvala lepa čisto na kratko bi najprej rad eh, ministre po zdravi v Evropskem parlamentu. Sredi oktobra sta Srbija in Rusija podpisala več sporozumov, memorandumov in protokolov, medtem ko je Putin obiskal Beograd. Med njimi je tudi sporozum o vojaškem in tehnološkem sodelovanju. Prav tako je tu sporozum o medsebojni zaščiti obveščevalnih podatkov. Srbija je obljubila, da ne bo uporabila evropskih sankcij proti Rusiji, da, bo južnim, da ne bo nadaljevala z južnim tokom. Kaj to zdaj pomeni? In po včerajšnjih volitvah me zanima, ali uh, je Srbija pripravljena uh, uvesti sankcije proti Rusiji. Thank you, Chairman. Hvala, gospod predsedajoči. V imenu Švedske bi rad uh, izrazil podporo uh, širitvenem procesu. Švedska tradicionalno zastopa uh, ta proces in ga podpira. Perspektiva je velika motivacija za razvoj. V vseh državah, ki si želijo svetlejše prihodnosti. Švedski parlament je pripravljen ponuditi prijateljsko roko državam Zahodnega Balkana. Pripravljeni smo na tesno sodelovanje z državami, ki se razvijajo in približujejo Zahodnji Evropi. Mislim, da se bi bilo treba še pogovarjati o vrednotah, o človekovih pravicah, enakopravnosti, spoštovanje eh, članov LGBT, eh, oseb LGBT, eh, o boju proti diskriminaciji. Mi smo vas pripravljeni podpreti v vašem delu na tem področju. Kot sem dejal, podpiramo širitveni proces in upamo, da bomo v prihodnosti lahko v Evropsko unijo, v Evropsko družino sprejeli še več držav. Ko boste pripravljeni, ko boste spolnjevali vse pogoje, vas mora Evropska unija sprejeti. To je eh, mnenje, ki ga eh, zastopa švedski parlament. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči ob prebiranju poročil o napredku na Zahodnem Balkanu eh, je zelo jasno opisano stanje glede poglavja 23 glede eh, manjšinskih skupnosti v teh državah, naprimer romske. Romi eh, v tej regiji zelo, živijo v zelo težkih okoliščinah, nimajo dostopa do izobraževanja, dostopa do uh, uh, socialne varnosti in podobno. Mene zdaj zanima, kaj znani ministri menijo o romski skupnosti. Zanima me, katere ukrepe bodo njihove vlade sprejele za to, da bodo. Uh, situacijo izboljšale. Pa še nekaj. Eh, Sekretarjatu AFETA se zahvaljujem za pripravo dokumentacije za današnjo srečanje. Ampak če si pogledamo delovni dokument o izzivih in perspektive za Zahodni Balkan, tam so Romi omenjeni enkrat, samo pri eni državi. Jaz bi si želela, da bi v prihodne ta eh, problem bolj profilirali, zaradi tega, ker si zasluži več pozornosti. not here anymore. Then I asked uh, Frau Beck. <coughs> Gospa Beck. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je čudovito, da tu skupaj sedi šest zunanjih ministrov po uh, nasilnem propadu Jugoslavije pred leti in jaz se teh časov še zelo dobro spominjam. Ne bi pa rada videla, da eh, ta proces prave o grozi eh, no, na novo opredeljeni ruski geopolitični strateški pristop, o čemer smo razpravljali včeraj. Naš pristop mora biti dosleden. Vitali Čurkin, ruski veleposlanek v Združenih narodih, je dejal, da je Rusija proti uh, vstopu mednarodnih sil v Bosno, ker bi to integracijo Bosne v EU in NATO pospešilo. Jaz se sprašujem, ali um, lahko zdaj kaj pričakujemo, česar ne želimo, česar si ne želimo niti zamisliti. Jaz mislim, da je celo možno, da bo Republika Srpska razglasila neodvisnost, da bo organizirala uh, referendum, tako kot v Južnjo Seti, v Abhaziji, v Pridnestarju uh, eh, in drugod. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Jaz imam eno vprašanje za albanskega zunanjega ministra, ampak ker mislim, eh, da ga zdaj ni v dvorani, zato prosim, da mi date besedo kasneje. Is he here still? Andronius Azubalis. Charles Nimet. Thank you, Elmar, for the... Hvala, Elmar. Najprej bi rad čestital vsem gostom v imenu mačarskega parlamenta. Hvala za vaše prispevke, Vesel sem, da se po srečanju v Rimu spet srečamo tu v Evropskem parlamentu. Hvala tudi predsedujočemu Elmarju Broku za organizacijo tega srečanja s predstavniki postan, eh, Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov. Eh, Širitveni proces je zelo pomemben. Za, za Mačarsko je zelo, zelo pomembno, da se reši vprašanje mačarske, tradicionalne mačarske manjšine v regiji. Treba je izvesti postopek sprave. Hvaležni smo gospodu Dačiču, gospodu Nikoliču in gospodu Vučiču, ministerskemu predsedniku, za njihovo prizadevanje. Strinjam se uh, z izjavami gospoda Dačiča glede gos, uh, eh, Vojslava Šešlja. Treba je natančno pročiti, kako je sploh za Boga mogoče, da se je vrnil v Srbijo. Nikar ne pozabimo, da se situacija na Zahodnem Balkanu vedno lahko poslabša. Gospa Beg je ravno kar eh, podarila, da eh, Rusija zdaj spreminja svoje stališče glede Bosne in Hercegovine. Kaže svoje interese, še posebej na področju energetike in to že kakšno desetletje. Ne pozabimo na grožno, ki jo predstavlja eh, radikalni eh, islamizem v, v Bosni. Ne pozabimo, da uh, se vakum hitro lahko zapolni. Predsednik Juncker je pred kratkim dejal, da širitve v naslednjih petih letih ne bo. To me spomni na Hanno Suhodsko, eh, polsko zunano ministrico, ki je dejala, da imajo srednje evropske države uh, desetletne izkušnje s tem, da je treba počakati pet let. Upam, da teh pet let ne bo spet več desetletij. Jaz upam, da bo novo vodstvo Evropske unije našlo eh, bolj spodbudne besede za Zahodni Balkan. Zdaj smo v stavbi Joža Fantal, uh, približujemo se tudi uh, obletnici prvih demokratičnih volitev na Mačarskem. Jaz bi pred opozoril še na eno zadevo. Res je, treba je eh, zagotoviti, da se bodo države Zahodnega Balkana pripravljene širitev. Kaj pa Evropska unija? Mislim, da bi bil čas tudi za poročilo o tem, ali je Evropska unija pripravljena na širitev, ali smo se pripravljeni razširiti še za šest dodatnih držav, ali je Zahodni Balkan problem ali je morda rešitev za gospodarsko krizo Evropske unije. Dobro se moramo pripraviti mentalno, gospodarsko in politično na vstop držav Zahodnega Balkana. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Veseli me, da vas je šest danes tu, če bi vas bilo sedem, bi vas lahko imenoval veličastnih sedem. pridružitveni proces lahko poteka le ob medsebojnem zaupanju, medsebojni podpori. Mi moramo zaupati ljudem tam in ti narodi morajo zaupati v evropski proces. Najti moramo rešitve za dolgotrajne težave in širitveno politiko narediti spet bolj privlačno. Sicer bomo čez pet let tam, kjer smo danes. Rad bi eh, priznal pozitiven napredek v Zahodni Balkani. Neka država je postala kandidat, pogajanja so se začela. Obstajajo pa še vedno težave, eh, poslabšanje situacije v Makedoniji, eh, frustracije so v Makedoniji vse večje. Eh, vprašanje, ki je še nerešeno, ni bilateralno, ampak je evropsko. V Bosni vidimo, kako lahko uh, interna struktura in notranja politika uh, blokira napredek. Mislim, da je treba spodbuditi nadaljni razvoj. Odnosi med Srbijo in Kosovom in Srbijo in Albanijo je treba izboljšati, saj so ključni, če naj celoten proces ostane dinamičen. Prav tako pa je nekaj zaskrbljujočih novic, naprimer bojkot v makedonskem parlamentu, pa v Albaniji. Potem je tu nadalje uh, prilagajanje uh, evropske politike za zonanje varnostne zadeve. Tudi to je zadeva, ki bi jo morali obravnavati. Uh, Dve stvari bi rad povedal. Po eni strani uh, je res zelo, zelo prijetno poslušati o napredku držav Zahodnega Balkana v preteklih letih. v obiskih v preteklih 25 letih eh, se, sem opazil veliko, veliko napredka v teh državah. Slišali smo pa tudi stvari, ki niso tako zelo prijetne in koristne. Priznajmo si. Včasih bi se morali lotevati samo svojih problemov, ne pa se umešavati v težave drugih. Šešelj je osebnost, ki jo v vsaki državi poznamo. Vsi imamo v svojem 21. stoletju svojega šešlja. Dajmo poskrbeti za svoje šešlje doma in se ne umešavati v srbskega. To je ena stvar. Potem pa še to. Vsak gleda na zgodovino drugače eh, svojega gledišča. Sosedje na iste dogodke vedno gledajo z drugega gledišča. Naj bo jasno, da nikogar ne smemo prisiliti v to, da gleda na zgodovino z našega eh, gledišča. nikoli na zgodovino ne bomo gledali enako. Morda podobno, morda se bo z leti naše gledišče približalo, nikoli pa ne bo identično. Zavedati se moramo, da v Evropske uniji na nobenega soseda ne moramo usiliti svojega gledišča. To uh, eh, nikoli nikoli ne more prinesti ničesar dobrega. Raje se ukvarjamo skupno prihodnosti, skupno prihodnostjo, ne pa z grdo skupno preteklost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi se strinjamo, da je evropska perspektiva za države Zahodnega Balkana edina alternativa, edina pot. Pot, ki pelje stran od grozot, ki jih je ta regija doživela v nedavni preteklosti. Nekaj eh, bi eh, rad vprašal glede Črne Gore. Ali ste sprejeli kakšne zakonodajne ukrepe, eh, glede financiranja političnih strank in o glede vzpostavitve neodvisnih organov za boj proti korupciji. Predstavniku Makedonije pa bi rad dejal, da se res gospodarska situacija eh, je izboljšala, vendar pa je treba najti rešitev za odprto vprašanje in to glede na zgodovinsko realnost obeh držav. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi rada pozdravila predstavnike držav Zahodnega Balkana eh, na današnjem srečanju. Romunija podpira širitveni proces in pridružitev uh, Evropski uniji vsake države, ki izpolnjuje za to pogoje in ki si to želi. Izpolnjevanje pogoje pa še vedno seveda ključno merilo za hitrost priključitvenega procesa. V širitveni politiki uh, je jasno zapisano, da je treba za priključitev izpolnjevati vsa kopenhavnska merila. Države kandidatke so tiste, ki narekujejo tempo. Podpiramo pristop komisije v širitveni politiki. Upamo, da bo svet dal jasna uh, sporočila o uh, priključitvi posameznih držav. Seveda je to mogoče le o izpolnjanju vseh pogojev. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин... Налепша хвала, господ председник, колеги и колегице, министри из Заходнега Балкана. За нас в Болгарии е ясно, да е едина примерна pot razvoja Zahodnega Balkana ta, da se te države usmerijo v članstvo v Evropski uniji. To je pot, ki jo morate izbrati, pot blaginje. Zgodovinsko gledano so te države že tako ali tako članice Evrope kot takšne. Ne smemo pa pozabiti na razmere na Kosovo in, na Kosovo in eh, v Srbiji. Imam informacije iz Makedonije, iz Srbije in to so zelo zaskrbljujoče informacije glede političnega preganjanja na osnovi nacionalne identitete. Vlade teh držav morajo odgovoriti na te obtožbe. Govorimo namreč o nespoštovanju človekovih pravic in, v... in vseh naših vrednot. Gospa Švica. <clears throat> danke herr präsident! ich möchte kroatisch sprechen. Eh, najlepša hvala govorila bom hrvaško. pozdravljam ministre držav zahodnega balkana. podpiram vse tiste ki so se danes oglasili. upoštevati je treba napredek ki je bil eh, napravljen sem podpredsednica delegacije za Bosno in Hercegovino, upam, da bo v tej državi kmalo oblikovana vlada. Glede na to, da je pod žarometi sedaj eh, Srbija, bi rada neka beseda menila eh, ravno odnosom med Srbijo in Rusijo ter Šešlju. Nekateri ste omenili parado, ki jo je Srbija pripravila za obisk Putina govora je bilo tudi o razmerah na meji s Hrvaško, ki je obenem meja z Evropsko unijo. Gospod minister, morda so bile vač, vaše zadnje izjave napačno tolmačene, ko ste dejali, da bi morala Srbija imeti dostop do morja. Želimo, da Srbija ni neutralna, ampak da ustraja pri Evropski uniji, da se prizadeva za ponopravno članstvo v Evropski uniji. Glede resolucije o Šešlju pa bi dejala takole. Nočemo destabilizirati Srbije. Ne. Želimo pa, da Srbija spoštuje evropske vrednote. Po včerajšnji izjavi gospoda Bramerca, da se mora Šešelj vrniti v Hak, želimo, da jasno poveste, da se distancirate od tega primera. Obenem bi radi, da se zavežete eh, javno k eh, evropskim vrednotam in da se distancirate od češlja. Podpiramo vas in želimo, da sedite za isto pogajansko mizo tudi v prihodnosti. Spoštovati pa je treba resolucijo parlamenta. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene stali. Najljepša hvala gospod predsednik, pozdravljam eh, ministre eh, in pa to današnjo razpravo. Nekega močnega pritiska za širitev Evropske unije ni in to je jasno razvidno tudi iz izjav gospoda Junkerja. Projekt Evropske širitve ni mrtev, ampak je v zadnji fazi, kar pomeni, da bo v naslednjih letih eh, manj pomen, pomemben, ne bo v prvem planu. Je pa treba zagotoviti sodelovanje in eh, reforme na Zahodnem Balkanu. Pomembna pobuda na tem področju je eh, nemško-britanska pobuda za dodatne spobude eh, Bosni in Hercegovini na njeni evropski poti. Sodelovanje vlad na Zahodnem Balkanu pa je še pomembnejše. Zahodni Balkan ne bo eh, kmalu del Evropske unije. Hrvaška meji na Zahodni Balkan, na države Zahodnega Balkana in eh, pristop teh držav k Evropske unije bo konec eh, samega procesa. Obenem pa je treba zaceliti Eh, rane, ki so nastale v preteklosti. Gospodu Dačiču bi dejal naslednje. Resolucija eh, Evropskega parlamenta je nekaj, kar smo mi naredili, zate, zato ker tega niste obsodili vi. Obsodili smo eh, vojaško huj, hujskaštvo gospoda Šešla, ker to ogroža mir na Zahodnem Balkanu namesto da bi se distancirali od tega, ste s prstom pokazali na sosede. Mislim, da je treba to upoštevati. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam trenutne razmere na Zahodnem Balkanu. Brez dvoma je trenutna situacija predvsej boljša kot pa tista pred 20 leti. Pozdravljam tudi vse Eh, zunanje ministre, ki so se nam danes pridružili, pozdravljam njihove prispevke. Gospod predsednik, različne države na Zahodnem Balkanu so naredile različne korake naprej na eh, poti proti Evropi. Sam podpiram proces širitve, me pa skrbi napredek Bosne in Hercegovine. Evropska unija se trudi za pot naprej, imamo uh, britansko-nemško pobudo, s katero smo želeli izboljšati trenutno stanje. Pozdravljam obisk komisarja Hanna in visoke predstavnice Federike Mogherini. Tudi sam bom to državo obiskal ta teden. Pomembno je, da nova vlada nastane čim prej, tako da bo lahko pripomogla uh, k spremembam, ki so nujne. Treba je upraviti uh, Eh, s korupcijo in zagotoviti ustrezno gospodarsko upravljanje. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Na kratko. Seveda popolnoma podpiramo širitveni proces na Zahodnem Balkanu. Kot Romun sem izjemno vesel videti te države, ki so v pogajanjih predstavljate si, če v teh eh, težkih časih ne bi imeli evropske perspektive eh, v tej regiji. Treba je okrepiti regionalno sodelovanje. To je moj prvi komentar, ker je to predpogoj za širitev. Če se uporabljajo predpristopna sredstva, je treba zagotovati zagotoviti usklajenost, naprimer pri gradni uh, eh, infrastrukture, avtocesti in tako dalje. Drugič, zagotoviti je treba uh, podporo vseh političnih sil v državi za širitev. To je pomembno. Države moramo soditi po njihovih dejanjih, ne pa po preteklosti. Nekatere države v regiji ne bi smele uporabljati Eh, zgodovinskih dejstev za kazanje eh, s prstom na določene druge države pri pogajanjih. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi pozdravil ministre za zunanje zadeve držav Zahodnega Balkana. Govora je, bila, je bilo o dobrem odnosu eh, med Makedonijo in Grčjo. Pred kratkim sem postavil vprašanje v zvezi z imenom in z jezikom te države. Odgovor predsednika Evropskega parlamenta je bil naslednji. Spoštovati je treba odločitve varnostnega sveta. To je dejal. Ampak mislim, da to danes ne velja. Vsi kolegi nenehno uh, kršijo odločitev varnostnega sveta, Fajromu pravijo Makedonija. Zunanjemu ministru nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije bi rad povedal eh, naslednje. Dokler boste uporabljali besedo Eh, Makedonija, se bo morda vlada spremenjala, ampak grško ljudstvo ne bo sprejelo pridružitev eh, te države eh, Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bom pa predlagal, da zunani ministri v obratnem vrstnem redu dobijo besedo za zaključne komentarje, še prej pa dovolite meni nekaj pripomb. Vem, da nas zgodovina v marsičem ločuje in v bistvu je pravi čudež to, kar se je zgodilo. Leta 1950, na peto obletnico po koncu druge svetovne vojne, je Robert Schuman, francoski zunanji minister Nemcem, dal ponudbo, da bi na podlagi nediskriminacije uh, vzpostavili Evropsko skupnost za premoknjeklo. Zaradi grozot svetovne, druge svetovne vojne in holokausta tega nihče ni pričakoval. To je eno izmed največjih dejanj, v Evropi 20. stoletja, da Robert Schuman nikoli ni dobil Nobelove nagrade za mir, je eh, eh, nespremljivo. To je bil največji mirovniški, eh, oziroma največja mirovniška poteza kadarkoli, pet let po koncu druge svetovne vojne. Da nas eh, stvari iz preteklosti ločujejo, je narobe. In podobno velja tudi za širitveno politiko, za širitveni proces. Evropska unija ne sme eh, prispevati k reševanju težav iz preteklosti. Ti problemi morajo postati nerelevantni s tem, da se držimo istega zakonskega okvira. In jaz upam, da bomo lahko tako peljali stvari naprej. Če bo to naš cilj, potem bodo tudi prihodne generacije sposobne živeti v miru in sožitju in se izogniti uh, napakam, ki so jih ki smo jih zagrešili v preteklosti. Vsi, prav vsi, pa se morajo podpisati pod osnovna načela širitvene politike. Zahodni Balkan je bil sod smodnika desetletja, stoletja, vsi dobro vemo ti, te države morajo imeti skupno prihodnost. Širitveni proces in pogajalski proces lahko ustvari, lahko ustvari ta uh, eh, osnovo in fundament za uh, prav to. Ich würde jetzt bitten, dass in der Reihenfolge umgekehrt. Zdaj pa, kot sem predlagal, uh, bomo dali še enkrat uh, besedo zunanjim ministrom v obratnem vrstnem redu, prosim vas, da se omejite na kakšne 4-5 minut, uh, ni treba odgovoriti na vsa vprašanja, izvolite. Gospod Dačič. No, bil sem zadnji, zdaj pa začenjam kot prvi. Tekom prejšnjega govora nisem bil aroganten, kot je dejala gospa Tomašič. Ne, predstavil sem naše stališče v zvezi eh, s problemom, s katerim se Srbija sooča. Ta pravosodni cirkus, ki oblega Vojslava Šešlja. To je težava. Srbija ni sodelovala pri izpustitvi gospoda Šešlja. Tega se zavedate vsi. Srpska vlada premije, jaz in ostali ministri smo vsi dejali, da je to vrstna politika v Srbiji nespremljiva. Neka normalna oseba v Srbiji ne more podpirati takšne politike, takšnih besed. To smo jasno povedali. Morda so predstavniki Evropske unije v eh, Beogradu to bolje razumeli. Tamkašnji pres, eh, predstavnik je eh, dejal, da je stališče Srbije eh, jasno, enako je dejala eh, komisija. In to je vse. Mislim, da gospe Tomašič ni več v eh, dvorani. Vseeno pa bi sam dejal, da spoštujem vse Eh, izvoljene predstavnike hrvaškega eh, naroda, ampak vsaka država ima iz svojega šešlja. Vse to mora seveda Evropski parlament obsoditi. A želite, da imamo evropske vrednote v Srbiji ali ne? In v skladu z vsem tem ne morem sprejeti takšnih Eh, obtožb v zvezi s situacijo v eh, Srbiji. Nikoli nisem bil eh, sodelavec svoje slava Šešlja. V Bujanovcu potekajo vojaške vaje srpske, hrvaške in ameriške vojske in tudi drugih. Dobro sodelujemo z vsemi kar se tiče Rusije. Rusija eh, nima nobenega vpliva na evropsko usmerjeno Srbije. Popolnoma se strinjam z gospodom Plenkovičem, ki je dejal, da je treba obsoditi to retoriko. Da, ampak biti moramo korektni. Obsoditi je treba to retoriko povsod, kjer jo najdemo. Ne smemo gledati zgolj čez mejo k sosedom. Ni nam všeč, na primer, eh, kampanja proti eh, cirilici v, na Hrvaškem ali pa kaj drugega druge. Veste, kaj sem naredil za normalizacijo odnosov na tem položaju? Prizadeval sem si za dobro sodelovanje eh, z vašimi predstavniki tekom mojega dela, ko sem bil minister za notranje zadeve imeli smo uh, sestanke v Beogradu, v op Opatiji in tako dalje. Narediti moramo korak naprej, ne pa da se kar naprej uh, oziramo v preteklost. Gre za razpravo med Srbijo in Hrvaško. Gospa, nisem dejal, da želi imeti Srbija eh, dostop do morja. Šalil sem se, dejal sem, da je Srbija edina država, ki sodeluje v uh, jadranski pobudi uh, oziroma v uh, jonski pobudi, ki nima dostopa do morja. In tega smo si sicer vedno uh, želeli, zgodovinsko gledano. Nimamo pa uh, nobenih žel, da bi dostop do morja dobili sedaj. Sam, glede na to, da je Hrvaška sedaj članica Evropske unije, nisem uh, za to, da izpostavljamo zgolj slabe ali pa zgolj dobre primere. Usmeriti se moramo v prihodnost, drugače se bomo nenehno kregali in prelahko se je uh, kregati. Še enkrat, ponavljam, obsojamo vso politiko, ki škodi stabilnosti, eh, zakonitosti in miru na Balkanu. Obsojamo neonacistično eh, retoriko, eh, šešljevo retoriko, pa tudi retoriko, ki je podobna in ki se dogaja drugot na Hrvaškem ali pa na kakšni nogometni tekmi v Beogradu gre za stabilnost in mir v regiji in k temu smo zavezani. Ni bilo lahko napredovati na tej poti in sam sem pripravljen, da uh, v prihodnosti še poglobimo sodelovanje s Hrvaško in normaliziramo naše odnose. Čas je, da se usmerimo v prihodnost. Ne glede na to, kakšna bo vlada na Hrvaškem. Ne moremo namreč uh, Eh, izbrati kraja, kjer smo bili rojeni, ne moremo spremeniti preteklosti, lahko pa vplivamo na prihodnost. Imamo eh, različna mnenja glede tega, kaj se dogaja na Balkanu, ampak dejstvo je, da moramo živeti skupaj. Eh, Lukšič. Gospod Lukšič. Uh, for... Najlepša hvala, še enkrat hvala za to priložnost za izmenjavo mnen o evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana. Hvala tudi za spodbudne besede. Na kratko bi rad komentiral dvoje. Prvič. Nove reforme. Kot sem dejal uvodoma, smo začeli izvajati ustavne spremembe, parlament pa se sedaj pogovarja o precej obširnem svežnju reform, ki bo verjetno sprejet v naslednjih tednih. Ta proces je že v teku. Kar se tiče eh, pravosodne neodvisnosti, naprimer, kar se tiče eh, urada posebnega toživca, eh, ustavnega sodišča, pravic in dožnosti sodnikov, imamo tudi svežen za boj proti korupciji, proti pranju denarja, proti lobiranju Vzpostavili bomo tudi eh, moralni etični kodeks za parlament. To je celovit, obsežen, svežen, ki izhaja iz poglavi 23 in 24. Ta zakonodaja bo dobra podlaga za naše nadaljno delo s katerim bomo pokazali, da so reforme, reforme obrodile zahtevane sadove. Na to vključevanje Romov. To je za nas ena od prednostnih nalog na področju človekovih pravic. Sprejeli smo že več ukrepov, s katerimi smo želeli izboljšati vključevanje, tako z vidika socialnih zadev, izobraževanja, kot tudi trga dela. Nekaj napredka smo že zabeležili, ampak dela je še veliko. Imamo tudi svet za boj proti diskriminaciji, ki eh, nadzoruje stanje in imamo tudi parlamentarni odbor, ki se ukvarja s temi temami. Skupaj z Evropsko unijo in pa različnimi agencijami Združenih narodov si bomo še naprej prizadevali za napredek. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej sem govoril v angleščini, sedaj pa bom spregovoril v nemščini. Tako Nikola Popovski, kot tudi jaz sam prihajamo s sestanka eh, frankofonije ravno na ta dogodek eh, in Kosovo je, je bila sprejeto kot neodvisna država država. Naslednjič bom govoril v francoščini, ampak tokrat bom eh, sklenil v nemščini. Eh, Gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da glede Kosova niste zastavili prav veliko vprašanj. Vseeno pa naj odgovorim na tista, ki ste jih. Ključno vprašanje je, kakšna bo regija čez pet let. To je glavno vprašanje. Kakšen bo Zahodni Balkan čez pet let? Razmišljal sem o tem, eh, da obstaja. nagnjene k temu, da se ohranja na Zahodnem Balkanu status quo, ampak treba bo zagotoviti neko konsolidacijo, regionalno konsolidacijo eh, v tej regiji. Naj povem, kaj s tem mislim. Evropska integracija je stališča Kosova za Zahodni Balkan konsolidacija, ne širitev. Širitev bi bila Ukrajina ali Turčija, Zahodni Balkan je pa konsolidacija. Kulturno, geografsko, zgodovinsko so to evropske države. Potem sta tu dva velika izziva. In razvoj Zahodnega Balkana bo odvisen od tega, kako se bomo z njima soočili. Prvi izziv so odprta bilateralna vprašanja. In zdaj je treba nadaljevati z procesom normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovem. Mi smo pripravljeni v naslednjih treh do petih letih eh, Srbijo rešiti vsa odprta vprašanja in doseči nek eh, mirovni sporazum, ki bo tudi zagotovil spravo med narodoma. Poleg eh, odprtih vprašanj s Srbijo pa imamo še nekaj drugih odprtih vprašanj eh, z državami v regiji, ki pa jih zdaj spoštovanja ne bom omenjal. Drugi veliki izziv za to regijo pa so odnosi med državami in sprava med narodi. Gospodarski razvoj zaostaja, naložb ni dovolj, infrastruktura se ne razvija dovolj hitro in boj proti korupciji ni tako učinkovit, zaščita manjšin ni ustrezna, svoboda medijev ni zagotovljena, to ste omenjali nekateri, prav zaradi tega, ker ti odnosi in sprava še niso zagotovljeni. Za Kosovo velja še nekaj. V, pretekli, oh, pardon, v prihodnih letih smo pripravljeni na nadaljno konsolidacijo mlade države. 108 držav se je že priznalo Kosovo. Kosovo je postala že članica regionalnih evropskih in mednarodnih organizacij. Kosovo je država in bo država ostal. Zato pozivam tiste države, članice Evropske unije, ki Kosova še niso priznale, naj to čim prej storijo. To bo okrepilo Evropo. To bo okrepilo tudi Kosovo. Kot kosovski politik pa vas prijateljsko pozivam tudi k temu, da v prihodnih letih sprejmete ustrezne odločitve, da bodo kosovski državljani lahko potovali po Evropi brez vizumov. Kosovo je pozdravil odločitev uh, glede vizumske liberalizacije za Moldavijo. Volitve preteklo nedeljo v Moldaviji bi se išle drugače, če eh, te vizumske liberalizacije ne bi zagotovili. In mislim, da bi bilo tudi za eh, kosovske državljane velika motivacija, eh, če bi tudi oni lahko prosto potovali po šengenskem prostoru. Gospod Brok, še enkrat bi se vam rad prisrčno zahvalil za to, da ste mene in kolege povabili na to srečanje. Hvaležni smo Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom držav članic Evropske unije za podporo, ki ste jo ponudili Kosovo. Thank you very much. I think that we have, uh... Najlepša hvala. Mislim, da smo sintetizirali tista najpomembnejše elemente in med drugim to velja za dejstvo, da ne popravljamo zgodovine, osredotočamo se da v sedanjosti in prihodnosti ne bo težav in nepravičnosti. Želimo si spoštovanja evropskih vrednot in meril. Zato, na primer, ne bi smeli večino časa eh, preživeti pri eh, črtanju eh, bodi si makedonskega jezika, bodi si eh, imena Makedonija iz eh, različnih besedil. Prizadevati si moramo spoštovanje eh, osnovnih človekovih in demokratičnih pravic, ki jih zagovarja tudi ta parlament. Začeti bi morali s pogajanji, ta instrument namreč daje državam članicam možnost, da se osredotočijo na reforme. In reforme so na Zahodnem Balkanu potrebne, to je dejstvo. ne gre za to, da je treba zagotoviti reforme. Eh, vprašanje imena Makedonije se uporablja za odvračanje od glavnih tem. Pogaja nismo začeli, eh, še nismo začeli, ne zato, ker ehm, ne bi dovolj dolgo pripravljali reform, ker ne bi dovolj dolgo preživeli v predpogajalskim eh, pogajalski fazi, ampak zato, ker ni konsenza. Če Makedonija ne bo doživela začetka eh, pogajalskega procesa, se bodo pojavile težave, ki ne bodo pripomogle k razreševanju eh, vprašanja imena. Mislim, da vse to spada v preteklost in zato temu ne smemo posvetiti preveč energije. Je pa dejstvo, da potrebujemo konsens. In morda smo se na ta način naučili, da je eh, položaj moči vedno dominantnejši in da lahko države zahtevajo določene predpogoje, pogoje in tako dalje, kakorkoli že temu rečemo, kar ni vedno v skladu z načeli eh, Evropske unije in da se tudi vladavina prava ne bo vedno spoštovala. Resolucije varnostnega sveta smo slišali, mednarodno pravo in tako dalje, to ste omenili, vse skupaj jasno pravi, da nihče nima pravice, da določeni neodvisni suvereni državi določa ime, ki eh, ga ta država ni izbrala. Pri tem se upošteva zgolj mnenje mednarodnih formov, naprimer eh, Združenih narodov. Ne vem, zakaj torej ne bi še naprej krepili dobrih odnosov eh, z našo južno sosedo Grčijo. Mislim, da imamo skupne politične, gospodarske in strateške cilje. Vse to je razlog, da moramo še naprej delati na tem. Glede interne situacije moramo biti zelo jasni. Imamo različna stališča glede večine stvari, tako kot uh, ljudje v drugih državah nas pa nekaj združuje v Makedoniji, ne glede na eh, politično, etnično, versko ozadje. In to je prihodnost v Evropski uniji. Ravno zato so eh, tisti, ki uporabljajo vprašanje imena zato, da priprečujejo Makedoniji začete pogajanj v zmoti. Več od vas eh, je omenilo realno stanje. In tega se je treba zavedati. Danes ne bodo nikomor eh, zaploskali, če nekdo reče, zagotoviti je treba, da se šest eh, držav Zahodnega Balkana pridruži Evropske unije. Še nekaj treba upoštevati, še eno dejstvo. Brez kredibilne evropske prihodnosti bomo zamudili zgodovinske priložnosti. Vse, kar se je v eh, prejšnjem stoletju ali pa prej na koncu Otomanskega carstva, eh, tekom Prve svetovne vojne, Druge svetovne vojne, Eh, vzpostaviti kraljestva v eh, času komunizma. Vse to je bilo narejeno eh, tako, da so ljudje prelivali kri. Tokrat pa lahko prvič poskrbimo za drugačne spremembe, za evropeizacijo teh držav. Na to ne smemo pozabiti. To je ključnega pomena zato, da zagotovimo, da sta bila gospod Šuman in gospod um,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 Odločil sem se, da namesto angliščine spregovorim v drugem jeziku. Večina od nas je opacu Jugoslavije nekaj izgubila. Dobili pa smo vsaj več jezičnost. Sedaj vsi govorimo več eh, regionalnih jezikov, brez da bi eh, morali kakšen dan več preživeti v šoli brez dvoma uh, slišite te besede tudi v vaših slušalkah. V veliko veselje mi je, da lahko govorim tukaj v Evropskem parlamentu in da lahko slišim moj jezik v tej dvorani, uh, bosanski jezik. Upam, da bo tudi moj jezik uh, nekega dne uradni jezik v tej dvorani. kakorkoli že, brez paca nekdanje Jugoslavije, danes ne bi sedeli eh, tukaj za istim omizjem. Danes ne bom govoril o šešlju, ampak nekdo mi je zastavil vprašanje, eh, ko sem eh, vstopal v dvorano, češ eh, kaj imam v gumnici. Ne bom govoril o šešlju, bom pa še vedno ohranil to rožo v gumnici eh, kot simbol uh, srebrenice. Vse to nas mora upominjati na uh, žalostne dogodke v preteklosti. Obsoditi moramo takšne dogodke in vsi moramo obsoditi uh, srebren, dogajanje v Srebrenici in drugot. Obenem pa moramo uh, zaključiti s temi preteklimi zgodbami. Glede razmer v Bosni in Hercegovini mislim, da smo na pravi poti, ampak morda smo malce prepočasni. Smo počasni, smo pa na pravi poti, tako da vse ni tako slabo. Nažalost nam ni uspelo oblikovati vlade, verjetno nam ne bo uspelo oblikovati vlade do konca leta. Je pa ta pobuda eh, obiska Sarajeva, ta pobuda Londona in Berlina, dobra, morda to ni zgolj britansko-nemška pobuda, ampak je logična posledica eh, sklepov sveta verjetno bi bil naslednji logični korak te pobude, da postane vse evropska pobuda ali pa eh, evropsko-atlantska pobuda, ki bi jo podpirala tudi druga eh, stran oceana. S pomočjo te pobude bi lahko ustvarili neko novo vlado, nov tip vlade v Bosni in Hercegovini. Nastala bi lahko nova reformna vlada, Uporabiti je treba to platformo, zato da ustvarimo pravo vlado in zato to pobudo pozdravljamo. Za Bosno in Hercegovino je to eh, velika priložnost. Glede Rusije, glede eh, radikalnega islama smo nekaj danes že slišali ta vakum, ki nastaja, ko uh, jemljemo evropsko perspektivo tem državam, bo nekdo zapolnil. Bodi si uh, ruski vpliv, bodi si radikalni islamizem, ampak upam, da se to ne bo zgodilo. Upam, da bo Bosna in Hercegovina še naprej ostajala na evropski poti, da v to nišče ne bo podvomil. Mislim, da nobena druga država v svetu nima težav, kar se tiče eh, evropske prihodnosti Bosne in Hercegovine. Mislim, da se tudi vse etnije in nacionalnosti v eh, Bosni in Hercegovini strinjajo, da smo vsi usmerjeni v Evropsko unijo da je to naša prihodnost. Soglasni smo tudi glede članstva v NATO, morda ne v enaki meri kot glede članstva Evropske unije, ampak prepričan sem, da bodo sprejete prave odločitve. Dovolite mi, da spregovorim še o naši ustavi. Naša ustava je še vedno v angleškem jeziku, ker eh, je nihče ni prevedel eh, iz detonskih časov v naš jezik. Morda bi lahko eh, torej napisali ustavo v lasnem jeziku. Morda bi lahko tako dobili boljšo eh, oceno Bruslja. Glede gospoda Dodika in referenduma, mislim, da referendum ni neka dejanska možnost. To bi bila popolnoma nora pobuda, ki bi kršila Daytonski sporazum in kršitev takšnega sporazuma bi dovolila posredovanje mednarodne skupnosti. In mednarodna skupnost tega ne bi uh, dovolila. Mislim, da nišče ni dovolj nor, da bi se odločil za kaj takšnega. Obenem bi rad podaril še eh, naslednje. Pomembno je, da eh, opravimo to našo domačo nalogo, da opravimo delo, ki je potrebno za Bosno in Hercegovino, za našo državo, zato ker nimamo drugih perspektiv. Živeti moramo drug ob drugemu, drug z drugim. Pozabiti moramo na negativne eh, reference in konotacije. Mislim, da uh, moramo pozdraviti naše razlike, jih sprejeti. Upam, da nas bo Evropa sprejela medse. Glede na to, da je eh, slogan Evropske unije združeni v raznolikosti. Upam, da se lahko tega veselimo v prihodnosti. Se upravičujem, da sem bil tako dolg. Hvala lepa še za zadnje pripombe. Prisrčno se zahvaljujem zunanjim ministrom za to, da ste. preživeli to razpravo, da ste nas obiskali. Za nas ni nobenega dvoma. Evropski parlament podpira širitveni proces. Zato bo seveda treba odpraviti še odprta vprašanja. Verjetno mi tega ni treba ponavljati. Upamo, da bo ta proces konstruktivno tekel naprej in bil kmalo tudi zaključen. Kar se pa tiče še mednarodnega sodišča. Jaz še vedno ne razumem, kako je bilo mogoče, da je sodišče to storilo, kar je storilo. Kdo je sploh razmišljal, ko je to storil? A kakorkoli, ne glede na to, je treba z delom nadaljevati. Zahvaljujem se tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov za njihov obisk, za to razpravo. Mislim, da je bila plodna. Upam, da imate podoben občutek kot jaz, da je bilo to koristno in upam, da bomo kaj takšnega spet k malu ponovili. Morda v pripravi na Evropski svet na temo obrambe junija. Takrat bi lahko povabili tudi generalnega sekretarja NATO na uh, sestanek 2. februarja. Ne vemo, če se bo vse tako izteklo, kot smo si zamislili, ampak lahko si zabeležite ta datum. Danes popovdne eh, odbor zaseda naprej, če želite, eh, lahko sodelujete ob treh imamo eno uro eh, izmenjavo mnen z Mihajlom Hodorkovskim. Ob štirih popovdne se bomo srečali z ministerskim predsednikom Libanona, ob petih pa uh, načrtujemo izmenjavo mnenja z Bernardinom Leonom uh, Libiji. Če kogarkoli te zadeve zanimajo, ste vabljeni. Sicer pa vam želim srečno po domov prijetno kosilo in uh, upam na skorajšnje snidanje. Če vas ne srečam prej, vam želim še prijetne praznike in srečno novo leto. Še enkrat hvala za obisk.